si sente. Kolegice in kolegi, moramo začeti. Imamo zelo poln dnevni red. Prosim vas, da sedete na svoje mesta in potem bomo začeli. Torej, če ste vsi pripravljeni, bomo začeli z glasovanjem. najprej o predlogu resolucije o poročilu o napredku nekdanje Jugoslova, Jugoslovanske republike Makedonija za leto 2010. Poročevalec je gospod Talar. Začeli bomo s predlogom spremembe 11 za. Gospod Kukan želi nekaj povedati. Gospod Kukan ima besedo, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. No, preden začnemo z glasovanjem, prosimo, da damo na glasovanje tudi ustni amadma, oziroma predlog spremembe, ki so ga predlagali kolegi. In pri tej predlogu gre za sklic na ime Makedonija v besedilu resolucije. Predlog je, da se ime Makedonija spremeni v ime nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Vsi pridevniki se morajo temu ustrezno prav tako spremeniti. Hvala. Dobro, če nima nihče nič proti, ali se poročevalec strinja, se vzdrži. Gospod Lambsdorff, prosim, ne vem kaj. Aha ne vem, ali je to primerno ali ne, ali je dovolj, da en eh, član se s tem ne strinja in vkolikor je temu tako, potem imam odgovor k temu predlogu spremembe. Torej, dovolj bi bilo, če en kolega to predlaga. Če, nihče, če se nihče, če nihče ne nasprotuje, vi nasprotujete, zato se o tem ne more glasovati. 11 eh, za, proti, vzdržani. To mi ni jasno. Takoj bomo začeli s elektronskim glasovanjem. Prosim, glasujte o predlogu spremembe 11. Začete glasovanja. Skoraj deset kolegov še ni glasovalo. Eh, Torej, sicer ste utaknili kartico, ampak očitno niste potem pritisnili na tipko. Konec glasovanja. 13 proti 21 za, 2 se vzdržita. Predlog spremembe 12 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 15, ne oprostite 14. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem kompromis 2 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sledi predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani. To pa ni jasno. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 28. Glasujte, prosim. 28. Aperta la votazione. 28. Glasujte. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 24 za, 18 proti sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 se opravičujem in popravljam. 40, ker smo 39 o tem glasovali. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto 42 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto 49 za, proti, vzdržani, sprejeto 51 za, 49. Očitno nekateri želijo, da to elektronsko preverimo. 49 elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 26 za, 23 proti sprejeto. 51 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto z ustnim amandmajem gospoda Kukana za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 61 za, proti vzdržani sprejeto. 62 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa sledi amandma 70 za proti vzdržani sprejeto. 71 za, proti vzdržani zavrnjeno. 72 za, proti vzdržani zavrnjeno. 74 umaknjen, 73 za, proti vzdržani sprejeto. 78 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa sledi 82 za, proti, to pa sedaj ni jasno, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 82. Konec elektronskega glasovanja. 26 proti 23 za zavrnjeno. 83 za proti vzdržani sprejeto. 84 za proti Vzdržani. Sprejeto kompromis 7 z ustnim predlogom spremembe gospoda Kukon, Kukana za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 86 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 87 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 88 za. Proti vzdržani, sprejeto 89 za. Kaj želite, da preverimo 88? Dobro. Začetek elektronskega glasovanja o predlogu spremembe 88. 88. Konec glasovanja. 40 za 11 proti, en se je vzdržal sprejeto, 89 za proti, vzdržani sprejeto, 90 v dveh delih, prvi del za pro, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za proti, vzdržani sprejeto. 96 za. Mi korregge. Sekretariat me popravlja. 94 in 95 moramo glasovati, torej sedaj glasujemo o 94. predlogu spremembe za. Proti vzdržani, sprejeto 95 za, proti vzdržani, sprejeto 96 za, proti vzdržani, zavrnjeno 97, 98 sta identična. Ali želite, da to preverimo? Ne, to se šalim. 97, 98 za, proti vzdržani, sprejeto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 sprejeto. Amenma 110 za, proti. Zdi se mi, da je to zavrnjeno. Sledi. Ali želite, da preverimo 110 dobro elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 110? 110, aperta la votacija. Začetek glasovanja 110 niso še vsi glasovali. Konec glasovanja. 33 eh, proti, 21 za, zavrnjeno. Eh, Sledi 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto 114 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto 119 za, proti vzdržani sprejeto 119 za, proti, vzdržani sprejeto 122 za, proti, vzdržani zavrnjeno 107, 123, 123 za, proti, vzdržani zavrnjeno 124 za, proti, vzdržani zavrnjeno 125 za, proti, proti vzdržani zavrnjeno. 126 za, proti vzdržani zavrnjeno. 127 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto. 136 z ustnim amandmajem za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto 137 za, proti vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, nisem pa popolnoma prepričan, zato bomo to sedaj elektronsko preverili 137. Glasujte, prosim. Chiusa la votazione konec glasovanja, 29 proti 25 za zavrnjeno, kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100 42, 142 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 143 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 144 za, proti, vzdržani sprejeto, 145 za, proti, vzdržani sprejeto. 146 za, proti vzdržani zavrnjeno 147 za, proti vzdržani zavrnjeno 148 za, proti vzdržani sprejeto 149 za, proti vzdržani zavrnjeno 150 za, proti vzdržani zavrnjeno 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oprostite, sprejeto. Ovodna eh, izjava, eh, amenma 2, za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto predlog spremembe 3 za, proti vzdržani, zavrnjeno 4 za, proti vzdržani sprejeto. Džanaku, prosim, beseda je vaša. Euh, Hvala, gospod predsedujoči. No, pri amandmaju 5 bi predlagala ustni predlog spremembe. To je tudi moj predlog spremembe, tako ali tako. Črtati bi morali besede especially of the government. The especially of the governments we can delete. To lahko črtamo. In potem bi bilo of the EU institutions and the Dobro, predlaga, da, da, da se to črta. To je vaš predlog. Če ima kdo kaj proti, tega ne moremo sprejeti. Ali imate vi kaj proti? Torej, nihče temu ne nasprotuje, očitno. Kornelisan, prosim. Ali želite besedo? Ne, tudi ne se pravi, da nihče temu predlogu ne nasprotuje. In zato bomo glasovali s, pre, eh, eh, s, to, s tem pojasnilom, s tem dodatkom za, proti. To ni jasno, zato bomo o amanmaju 5 glasovali elektronsko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 30 za, 27 proti sprejeto. Uh, eh, amanma 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti, zdi se mi, da je to zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, ena za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 49 za, 7 proti, 3 so se vzdržali, čestitamo poročevalcu in ta predlog rezolucije je sprejet z veliko večino. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu o migracijskih tokovih, ki nastajajo zaradi nestabilnosti, obseg in vloga zunanje politike EU. Poročevalec. Uh, podpredsednik tega odbora Fiorello Provera. Najprej amandma 98. Za, proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani sprejeto. 100 za, 100 za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto 101 za, proti vzdržani. To pa sedaj ni jasno. 101 elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 26 za, 30 proti zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani. Zavrnjeno 107 za. Proti. Vzdržani. To pa spet ni jasno. Elektronsko glasovanje 107. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 31 za, 26 proti, sprejeto 108 za proti. Zdi se mi, da je to sprejeto. Kom. 108 elektronsko glasovanje, prosim. Glasujte. Torej, če že jaz malo dvomim, potem se takoj nekdo obesi name in želite elektronsko preveriti. No, saj toliko časa pa seveda imamo in treba je spoštovati, da se pravilno glasuje. 29 za, 26 proti sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, sledi 111. 111 za, proti vzdržani zavrnjeno, 113 za, proti vzdržani zavrnjeno, 115 za, proti vzdržani zavrnjeno, proti, vzdržani. To pa spet ni jasno 115 elektronsko glasovanje. Nekako se vam ne ljubi več glasovati in ne dvigujete rok 115. Konec glasovanja. 14 za 41 proti, zavrnjeno. 117 za proti vzdržanih sprejeto 118 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržanih sprejeto, drugi del za, proti vzdržanih. Mislim, da je zavrnjeno 119 za, proti vzdržanih zavrnjeno 120. 120 za proti. Vzdržani sprejeto 121 za, proti. Vzdržani sprejeto 122 za, proti. Vzdržani sprejeto 123 za, proti. Vzdržani sprejeto 124 za, proti. Vzdržani sprejeto 125 za, proti vzdržani zavrnjeno. 126 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto. 128 za, proti, vzdržani sprejeto. 129 za, za proti, vzdržani sprejeto to ni jasno, elektronsko glasovanje o amanuaju 129. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 45 za, 6 proti, to je jasno za, ampak pač ne dvigujete eh, roke. 130 za, proti, vzdržani zdaj gre bolje. Zavrnjeno 131 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 132 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 133 za, proti vzdržani. Sprejeto 134 za, proti vzdržani. Sprejeto 135 za, proti vzdržani oziroma se opravičujem, 136. Torej 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 138 za, proti, vzdržani, sprejeto 139 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa 145 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani. Sprejeto 146 za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. Ustni amandma 2 za, proti vzdržani sprejeto. 147 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 148 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, proti vzdržani sprejeto. 150 za, proti vzdržani zavrnjeno. 151 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. To pa spet ni jasno. 151 elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 51 proti 9 za. No, nekako držite v žepih roke. 151 za, proti. Eh, eh, zavrnjeno 153 za, torej 152. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 32 eh, proti 28 za, zavrnjeno. 153 za proti vzdržani sprejeto 154 oziroma 153 elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 30 proti 28 za zavrnjeno. 154 za proti vzdržani sprejeto 100. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 156 za, proti, vzdržani, sprejeto 157 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto sedaj pa sledi. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 166 za, proti, vzdržani, zdi se mi, da je to sprejeto. 100... 166 elektronsko glasovanje. 166 elektronsko glasovanje. Vice presidenti, je certo. Čuza la votacija. Konec glasovanja. 31.29. To pa res ni bilo tako jasno zavrnjeno. 167 za, proti, zdržani sprejeto, kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe, ne kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani zavrnjeno 30 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, to pa ni jasno 37 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 34 za, 26 proti, sprejeto 38 za, proti. Osemintrideset, spet elektronsko glasovanje. chiusa la votazione. Konec glasovanja 46 proti 8 za, zavrnjeno 39 za, proti vzdržani sprejeto 40 za, proti vzdržani zavrnjeno 41 za, proti vzdržani zavrnjeno 42 za, proti vzdržani zavrnjeno 43 za, proti vzdržani sprejeto 44 za, proti vzdržani sprejeto 45 za, proti vzdržani zavrnjeno 46 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 48 za, proti, vzdržani, sprejeto 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 51 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto 64 za, proti, vzdržani, sprejeto 65 za, proti, vzdržani, sprejeto 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 69 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 8 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 71 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 77 za, proti, vzdržani sprejeto, 78 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 79 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani sprejeto. 81 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 85 za, proti, vzdržani sprejeto. 87 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 86 za, proti, vzdržani, sprejeto 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 90 za, proti, vzdržani, sprejeto 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 90 za, 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 93 za, proti, vzdržani, sprejeto 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 96 za, proti, vzdržani, sprejeto 94 za. 97 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa sledi glasovanje o predlogu spremembe uvodnih izjav. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani sprejeto. Tri za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 ni treba, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti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 sprejeto 14 za, proti vzdržani sprejeto. Tri smo sprejeli. 17 za, proti vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti vzdržani zavrnjeno to pa ni jasno 18 začetek elektronskega glasovanja. Konec elektronskega glasovanja o 18. amandmaju 25 proti 36 za sprejeto 19 za proti vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi mnenje odbora Libe. L1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 4. Dobro, 3 bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Začetek glasovanja o L3. Konec glasovanja. 35 za, 24 proti sprejeto. 4 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 5 z ustnim amandmajem 3 za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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprijeto. Allora, eh, emendamento 12 in due... Eh, 12 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del, elektronsko glasujemo o prvem delu predloga spremembe 12. Elektronsko glas, glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 29 za, 26 proti, to je sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. No, dobro, če se ne strinjate, 15 elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. 15 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 33 za, 28 proti. Prav imate, to je sprejeto. 16 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za proti, vzdržani sprejeto. 17 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti, vzdržani, sprejeto 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 24 za, proti, vzdržani, sprejeto 23 za. Sedaj pa mnenje odbora Dive. Amanma ena v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani sprejeto, tri za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno Š elektronsko glasovanje o predlogu spomembe 3. Glasujte, prosim. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 33 proti 26 za zavrnjeno. Vorevoli. 4 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani, zavrnjeno. 11 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 12. Aha, drugi del preverjamo. Glasujemo. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. 25 proti 36, torej sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprijeto, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da smo zdaj člen 15 eh, pokrili, no, zdaj pa pogledajmo še amandma 28, D28. Aha, nekaj smo pozabili. Eh, torej, 28 smo pozabili in sedaj glasovanje o predlogu spremembe. 28. Torej, pojte nazaj na četrto stran, tam boste dobili navodila za glasovanje in glasovati moramo o 28. Ibrisagič. To je skladno s eh, predlogom 5, eh, 25, eh, kompromisom 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasovanje o celotni resoluciji. Eh, glasujte, prosim. Vabbè, manca un po' di voti, comunque chiudi. No, nekaj glasov manjka, ampak kljub temu bomo končali so utaknjene glasovnice brez glasu. E, sem zelo ganjen, da lahko rečem, da je prvi podpredsednik zmagal to glasovanje s 53 glasovi. Samo en je glasoval proti, trije so se vzdržali. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa še zadnje glasovanje o razrešnici 2009 splošni proračun EU oddelek 3 komisija poročevalka Veronika de Kaiser. Kon... Za, proti, vzdržani, sprijeto. Dva, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprijeto in pet za, proti, vzdržani, sprijeto. In še končno glasovanje, glasujemo. Aperta la votacion. Glasujemo torej. Konec glasovanja. 53 glasov za, 1 proti in čestitke poročevalki na tem končnem glasovanju. Allora, i, invito... Sedaj pa vabim podpredsednika, da gospod Pasko, bodi si on ali pa gospod Provera, da preuzame ta Vodenje seje, kaj ti naslednja točka je moje poročilo. Allora, eh, Comunque, dici, dici. Kolegi in kolegice, pa nadaljujmo in začnimo z razpravo o letnem poročilu sveta Evropskemu parlamentu. No, to je poročilo gospoda Albertinija. Kolegice in kolegi, prosim, nadaljujmo s sestankom. Uh, Poročilo gospoda Albertinija in prosim ga, da prevzame besedo. Izvolite. Vele, gospod predsedujoči, bom zelo kratek, kaj ti mislim, da je pomembna predvsem razprava in se veselim komentarjev kolegov letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o zunanji in varnostni politiki je prvo poročilo po vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje. Število eh, predlogov sprememb je 273, torej zelo veliko, eh, veliko več, kot je bilo to prej. In to tudi kaže, da je vedno več zanimanja za teme, Eh, ki, s katerimi se ukvarja oziroma s katerimi naj bi se ukvarjala ta nova služba za zunanje delovanje. In to kaže tudi eh, na to, kolikšno je zanimanje za strukturo te službe. Torej gre seveda tudi za to, da se zavedamo svoje vloge kot eh, nadzorne vloge, kot parlament. Zadnje. Eh, eh, zadnji dogodki v Belorusiji in tudi v sredozemlju, gre za eh, krize v Egiptu, v Libiji in v Tuniziji in zato bo treba seveda posodobiti besedilo, ki je bilo pred več, pripravljeno pred več tedni. Ker se ta situacija tudi vedno spet spreminja, bo treba seveda dodati ustne predloge sprememb pred. Eh, glasovanjem v odboru AFED, ki bo 13. aprila. Veliko število um, se nanaša na multilateralizem, na Združene narode, na Kosovo, na Bližnji vzhod, na Egipt in na Tunizijo. Preverjajo se tudi nekateri kompromisni predlogi oziroma pripravljajo takšni predlogi, da bi eh, zmanjšali to število 173 amandmajev in sicer poročeval sem, sem se bomo od 28. do 31. marca s poročevalci v Senci pogovarjali o tem 25 kompromisnih predlogov naj bi sprejeli in to bi pokrilo polovico uh, predloženih eh, predlogov sprememb. 12. aprila pred glasovanjem vam bomo lahko predstavili dokončne kompromise. Nekaj tem je, za katere se pripravljajo kompromisni predlogi, ki so bolj pomembni od drugih. Zato bom omenil samo najpomembnejše. Torej gre za splošne cilje varnostne politike, potem koherentnost evropske zunanje politike, potem eh, krizno upravljanje, energetska politika. Eh, pravna država, eh, demokrat, demokracija in tako naprej, odnosi z NATO, ne bom sedaj naštival vseh, vseh kajti eh, to se bo tudi še izluščilo v teh pogovorih z poročevalci v senci in seveda gre tudi za, eh, geografs, za posebna geografska območja, ki so v našem interesu. Torej, sedaj za uvod eh, pravzaprav nimam povedati kaj več in se veselim. Eh, prispevkov kolegov, ki bodo predstavili svoje eh, predloge spremem. Gospod Svoboda, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolega Albertini je že povedal v najpovemnejših točkah, sicer da je treba najnovejše dogodke tudi obravnavati. V bistvu gre za poročilo o preteklosti, o zunani politike v preteklosti, vendar eh, nekaj predlogov sprememb z moje strani ali pa eh, nekaj drugih o visoki predstavnici, ki bi pravzaprav lahko kot neko strateške predloge videli. Torej, da bi vključili nekaj, kar teoretično ni vsebina poročila, ampak je smiselno in eh, kolega Albertineja in pa tudi predsedujočega bi vprašal, ali ne bi takšna poročila, ki govorijo o preteklosti, dopolnili tudi z bistvenimi stvarmi, ki se tekoče dogajajo in bi ste s tem zadevo olajšali. In kolega Albertini nas je tukaj pač eh, nam je dal, podal eh, sodbo o delu visoke predstavnice v zadnjih nekaj mesecih. In eh, gospod Albertini je pač dal to poročilo, niti ne pozitivno, niti negativno, vendar mislim, da nima smisla nekako dajati poročila, tako kot eh, predsednik Baroso plenarnem, na plenarnem zasedanju, ko je govoril eh, s samo slabo, torej, da se ne bi tako govorilo o zunanji um, politiki. Mislim, da je gospa Eštonova v zelo težavnem položaju, nekatere države članice niso ji v veliko pomoč in nekaj kritičnih pripomb sicer bi lahko bilo, vendar to poročilo naj bi vsebovalo krepitev njene vloge, ne pa kritiko nasproti njeni funkciji in pa celotni službi za zunanje delovanje. Vsekakor je pomembno, kako, da vemo, kako je funkcionirala diplomatska služba v zadnjem obdobju pod tem eh, velikim stresom, torej kot neki stres test bi lahko rekli, vendar eh, pomembno je, da vidimo, kako je zadeva funkcionirala, ali so bili veliki problemi ali pa eh, sploh, ali so diplomati pomagali tej zunani službi ali ne. In s tem pridem na naslednjo točko nimamo nobene tajne službe in morda bi eh, tudi odpovedali v teh situacijah, ampak informacijsko službo imamo in ta sodeluje z nevladnimi organizacijami, z informacijskimi organizacijami, z režimi in tako dalje tako kot imamo nekaj podobnega, kar imajo v Srednji Aziji. Vsekakor moramo dobiti boljše informacije kot do zdaj in če bi morda delovali bolj odprto, bolj razumno in tu moramo nekaj iznajti kako bi se lahko Evropska unija informirala o situaciji v teh državah. In eh, omenil sem že vzhodno in južno sosedstvo, torej v tem eh, In tukaj vsekakor moramo upoštevati najnovejši razvoj. In pa še zadnja točka. Prav gotovo moramo povdariti vlogo eh, demokracije, socialne pravičnosti, in upori ali revolucije v Severni Afriki nimajo pravka le z nekim prebujanjem v smeri demokracije, ampak tudi s socialno situacijo, v kateri so se znašli mladi ljudje. Tam. Torej, njihova socialna pričakovanja niso izpolnjena in to je zelo resno. Torej, ljudje so bolje izobraženi, na drugi strani pa nimajo nobene službe oziroma zadostnih službe naprimer v Uzbekistanu smo videli, kako je, mladi ljudje so izobraženi, ni pa delovnih mest. Torej, hvala Bogu, da se to nekako razvilo, vsekakor pa gre za socialno vprašanje, tudi okoljsko vprašanje. In s tem v zvezi bi pravzaprav lahko omenili Japonsko, ampak omenimo tudi Centralno Azijo, ko gre za okoljska vprašanja, za vprašanje vode in tudi včeraj, ko smo govorili o projektih v Tadžikistanu, um, kjer pride lahko do možnih uh, posledic ali učinkov na okolico in to mora Evropska služba za zunanje delovanje bolj delovati. In uh, to množico predlogov sprememb bo verjetno treba zbrati nekako v kompromisne predloge, upam, da bomo prišli tudi do neke skupne eh, rešitve, tako da bo parlament se potem ustrezno odzval. Sam pa imam problem s temi datumi. 28. bo moja poslanska skupina v Atenah, vendar upam, da bomo lahko bilateralno eh, to rešili, drugače pa seveda upam, da bomo 19. aprila zadevo lahko rešili. Hvala lepa. No, naj spomnim kolege, da moramo v pol petih sprijeti med se tudi premijeja Armenije. Predsednika ali premijeja, sprašuje predsedujoči. No, potem predsedujoči bomo morali biti pa še hitrejši. No, predsedujoči, zdi se mi nekoliko čudno, da zdaj oblikujemo oziroma pripravljamo poročilo, ki naj bi obravnaval zunanjo politiko leta 2009, to je že dolgo nazaj. Komaj se še spomnim, kaj se je dogajalo leta 2009. Volitve smo imeli, pravi predsedujoči. Gospod Daf nadaljuje. No, mogoče bi bilo dobro, če bi ponovno preučili naše postopke o tem, kako se obravnavajo letna poročila mogoče bi morali nekoliko pospešiti hitrost obravnavanja letnih poročil. Spostavljanje Evropske službe za zunanje delovanje je bil, je bil težaven proces, tega se zavedamo in strinjam se z gospodom Svobodo, da ne smemo biti preveč kritični do nečesa kar še ni čisto v celoti vzpostavljeno. Obstajajo pa nekateri jasni znaki, da vloga Catherine Ashton je zelo problematična. Govorim kot nekdo, ki je sodeloval pri oblikovanju in spostavljanju te funkcije v pogodbi in pogajanjih na to temo. Tako da dobro poznam to področje in vemo, za kakšen kompleksen nabor funkcij gre pri njenem delu. Moram pa tudi reči, da kljub temu, da jo močno podpiram, da sama sebe prevečkrat vidi kot umestnik med svetom in komisijo kot neke vrste posrednico in ne kot zagovornice skupne zunanje in varnostne politike. Ona ima pooblastila, ki izhajajo iz pogodbe, da predlaga skupne politike. Bojim pa se, da prepogosto ne uspe v tem, če lahko re, tako rečem. Odstavek 4 moram izpostaviti in tukaj smo poskusili predstaviti celoten spektr njenega dela, ki zajema tudi dajanje pobude za pripravo politik, pa tudi za izvajanje politike in preverjanje skladnosti v državah članicah. In kot tretje, mislim, da potrebujemo dogovor v svetu med državami članicami, ki se strinjajo glede temeljnih vprašanj. Vemo, kakšno so tisto očitno vprašanje Kosovo, Makedonija, Turčija. ampak obstajajo pa še vprašanja, ki so zakamuflirana in to so področja, ki so konfliktna in so zgodovinskega pomena, zato jih je težko izpostaviti. nesoglasje pa bi mogoče bilo lahko tudi koristno, saj bi potem pojasnili stvari. Brez pojasnila in analize tega, zakaj prihaja do nesoglasi, ne moramo pričakovati nekega pravega skupnega pristopa do določenih zadev oziroma do te službe za zunanje delovanje. Ključno vprašanje naslednjega leta je po mojem mnenju Turčija. Pristopni proces Turčije se je, zdal, se je zdaj zaustavil in ne moramo biti kar eh, zadovoljni s tem. Ne smemo izgubiti Turčije iz evropskega področja vplivanja. Turčija zagotovo meni enako, meni, da je to lahko alarm z evropske perspektive. Pa še nekaj moramo narediti in sicer vzpostaviti medparlamentarno sodelovanje med nami in nacionalnimi parlamenti na področju skupne zunanje in varnostne politike in na področju varnostne in obramne politike. To vprašanje ni še čisto jasno razrešeno. Nacionalni parlamenti še vedno ne razumejo čisto dobro pravic in dožnosti in obveznosti Evropskega parlamenta, ko gre za spek cel spektr mednarodnih politik. Ta odbor, sem prepričan, bo to veliko bolj poudaril v prihodnje. Mislim, da želite, da se ustavim, tako da toliko za enkrat. Hvala. Ja, hvala, da tako dobro berete moje misli. Gospod Majer, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. No, gospod Albertini to zagotovo že ve, ker, kot je rekel, ne bomo glasovali o tem, pripravili bomo manjšinsko poročilo. In ne vem, ali se je večina odločila, da naš varnostni pristop naj ne temeli samo na NATO. Gre za vojaško mašinerijo, ki je vreča brez dna, kar zadeva stroškov. Tudi, ko gre za razvojne cilje tisočletja, moramo vedeti, da nimamo več denarja. Revščina je tista, ki pripelje do nestabilnosti in neenakosti na svetu. Vse to pa vodi do številnih smrti. Ali naj bi vojaške sile imele prednost pri reševanju teh konfliktov? Mislim, da ne. Ker nekaj držav je zdaj na svetu, ki bi lahko poslale svoje vojaške sile v druge države, ampak države članice Evropske unije so tudi članice NATO in zagotovo tega ne bi naredile in tega si tudi sam ne želim. Tako kot ne tudi za druge države, naprimer za Kitajsko. Mislim, da bi morali drugače reševati vprašanje pomankanja varnosti na svetu. Evropska sosedska politika je neuspeh Problem ni samo v tem, da naše obveščevalne službe niso vedele, kaj se dogaja v Tuniziji, v Libiji, v Egiptu. Ne, ampak gre za to, da je evropska sosedska politika sodelovala z Gaddafijem, z Benalijem, z Mubarakom. In smo sostorilci, se smo sodelovali z njimi. Imeli smo pridržitveni sporazum z Libijo. In zagotovo smo v okviru teh sporazumov vedeli, kaj se tam dogaja. Teh sporazumih so tudi členi o človekovih pravicah, o pravni državi, ampak nikoli tega niso izvajali. Torej, gospod in gospodje, mislim, da je čas, da ponovno razmislimo o evropski zunanji varnostni politiki in o varnostni in obramni politiki. Poglejmo si samo dejstva in si poglejmo, kaj se dogaja v Severni Afriki. To jasno kaže, da smo na napačni poti in da moramo ponovno pregledati tisto, kar imamo. Gospod predsedujoči, gospod Albertini, korenito moramo prenoviti naše politike in Postaviti si moramo jasne cilje o razorožitvi in sicer postaviti tudi neko prehodno obdobje in si zastaviti jasne cilje. Preoblikovati moramo evropske politike tako, da bomo akter, ki ga ne bo mogel nihče ignorirati. imamo problem. Namreč 40 tisoč turških vojakov okupira Severni Cipar, ki je del Evropske unije. In to zahteva energičen odziv Evropske unije za to, da jasno povemo toči, da je ta okupacija nevzdržna. Saj vodijo politiko stalne kolonizacije. v Evropski uniji pa moramo pozvati Turčijo naj prenehajo s to kolonizacijo. Hvala. Gospod Lunaček, gospa Lunaček in eh, pazimo na čas, ki je odmerjen. Hvala. Želela bi se osredotočiti na nekaj točk, ki smo jih predlagali v naših spremembah oziroma amandmajah. In sicer je eno od teh omenil že gospod Dav. Gre za vprašanje, kaj želimo, da bi Catherine Ashton sploh počela. Že gospod Dav je rekel, da od nje pričakujemo, da bo bolj gonilna sila pri zunanjih zadevah in da bolj, da igra večjo vodilno vlogo pri vodenju evropskih politik. Jasno je, moramo povedati, da to pričakujemo, to od nje. Našo podporo ima, tudi če je nima od vseh držav članic. Mislim, da moramo to jasno izpostaviti. Torej želimo, da bi bila gonilna sila in da koordinirala vse vidike Evropske službe za zunanje delovanje. To je pomembno za nas. Še en vidik, ki menimo, da ga je treba okrepiti, je vprašanje, preprečevanje konfliktov, medijacije pri konfliktih na varnostnih področjih in tudi pri obramni politiki. Podali smo nekaj predlogov spremen, ki pozivajo, da naj bi oziroma sklicuje se na izjavo Catherine Ashton tukaj pred tem parlamentu, da si bo prizadevala za krepitev miru. Ampak zaenkrat še nismo videli nobenega dejanja v zvezi s tem, še noben direktor ni bil imenovan znotraj Evropske službe za zunanje delovanje, ki bi se ukvarjal s tem, torej s medijacijo pri konfliktih, s preprečevanjem konfliktov. Želimo pozvati tudi k temu, da se združijo civilne in vojaške sposobnosti in da je treba to bolje koordinirati. Tudi civilisti so pomembni pri krepitvi civilnih zmogljivosti. 16 od 24 misij je bilo civilnih, samo 7 je vojaških misij. Zato je treba imenovati tudi nevojaško osebje za vodje misij. To je bistven vidik. In še nekaj. Imeli smo tudi razpravo o NATO. Mislim, da bi bilo pravično in relevantno, da bi v poročilu omenili tudi dejstvo oziroma obžalovali dejstvo, da voditelji NATO še niso uspeli uh, priti do jedrska razor razoroževanja in pozvali bi k oblikovanju civilnega vodenja. In še zadnja stvar. Omeniti bi morali tudi solunski sporazum iz leta 2003, ki bi pokazal, da je Zahodni Balkan lahko del Evropske unije, da ni nihče iz, izključen in da moramo takoj začeti o omogočanju potovanja brez vizumov tudi za Kosovo. Hvala lepa še poročevalci v Senci še dva govornika imamo in prosim, če se omejita na dve minuti vsak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je poročilo, Albertinjevo poročilo zelo pomembno, kajti eh, nekako začenja razvijati ustrezno politiko, kot smo se dogovorili v odboru za zunanje zadeve in kar se odraža tudi v drugih poročilih eh, odbora. Poročilo seveda pa mora biti usmerjeno tudi v prihodnost, ne da takoj postane zastarelo in razviti moramo polno delujočo politiko in ta namen smo predlagali vrsto predlogov sprememb. Posredotočili smo se na Kosovo, kjer moramo biti zelo pozorni, kar se tiče uporabe jezika, zlasti kar se tiče eh, pravnih eh, zavezanosti tam. Mi moramo uporabljati enake izraze, kot jih uporabljamo kjerkoli drugot. In inštrumenti za zunanjo politiko, ki jih ima na voljo Evropska unija, zlasti finančni inštrumenti, morajo biti omenjeni med eh, željami parlamenta, da bi razvil svojo vlogo zlasti v smislu eh, opazovanja in nadzora eh, in to, ko gre za stabilnost, ki je trenutno v stanju limba. In tu gre za odgovornost parlamenta v okviru Lizbonske pogodbe. Dali smo tudi predloge sprememb po Egiptu in tudi uh, še o drugih državah, kjer se zdaj začenjajo gibanja za reforme in Evropska unija in ima tukaj pač svoje stališče glede prehodnih režimov in tudi, kar se tiče Irana, moramo uporabljati jezik eh, pač Evropske unije, potem Detrovo poročilo o Bližnjem vzhodu treba je posodobiti poročilo tudi v zvezi s Sudanom in pa referendum, ki je bil tam izveden. Ne bom več nadaljeval. Devalja. Gospod Milan Mon. Hvala lepa. Kot prvo čestitam gospodu Albertiniju, kajti to poročilo je mm, dokaj polno, uravnoteženo, pokriva skoraj celotno področje in morda je edina pomankljivost eh, datum tega poročila, kajti ko je mm, bilo. Eh, pač določeno, da se to poročilo izdela, si gospod Albertini ni mogel predstavljati, kaj se bo dogajalo v Egiptu in drugot. Moji predlogi sprememb niso nič drugega kot samo mm, pač želja, da bi posodobili poročilo glede, torej v zvezi z dogodki in tudi, kar je. Eh, bilo omenjeno v zvezi z Kosovom, moramo to bolj specifično omeniti, kajti imamo posebno sporočilo za to in eh, tudi ni še vseh 27 držav priznalo tega teritorija kot država. Še enkrat, gospodu Albertine, in vse moje čestitke. Upam, da bo nadaljeval s takšnim odprtim gledanjem in da bo posodobil besedilo na osnovi teh amantmajev ker so z nami že naši gostje in zato, ker mora se gospod Albertini še odzvati na vse rečeno. Se bom opravičil in gospodu Popovskemu ne bom dal besede, ampak gospodu Albertineju, da odgovori na pripombe kolego. Tako kot sem že rekel, pri pripombe, ki smo jih danes slišali, se te pripombe nanašajo predvsem na tisti del, ki se nanaša na zelo hiter razvoj, ki pravzaprav ni bil predvedljiv in to v različnih delih, sicer v glavnem v sredozemlju, ampak tudi na vzhodu, kajti to je privedlo do nenormalnih situacij in seveda je zato treba popraviti poročilo, torej vse, kar je bilo povedano glede krepitve vloge tako parlamenta, kot tudi kar zadeva izvajanje zunanje politike, vse to bomo seveda vključili v poročilo, pripravili kompromisne predloge eh, in povedal sem že, kateri teden je predviden za razprave o tem bom zelo kratek, samo eno minuto, tako da eh, bomo gosta sprejeli ob predvidenem času. Torej, pripravili bomo ustne predloge sprememb. To poročilo obravnava leto, ki je zelo oddaljeno, sicer ne po datumu, ampak po tem, kar se je med tem zgodilo in eh, to so bila zelo razgibana eh, leta, meseci in to je treba seveda upoštevati. In zdi se mi, da um, gre za zadeve, ki so opisane v poročilu, ki so se zgodile pred dvema letoma, ampak kljub temu bomo vključili to, kar je bilo rečeno. Torej, seveda sem pripravljen, da bi v kompromisnih predlogih malo razširili eh, fokus naše pozornosti in do sedaj ste že imeli možnost, da date pripombe in tudi kritizirate poročilo in s kompromisnimi predlogi bomo poskusili zadovoljiti to eh, vaše eh, želje. Hvala za današnjo razpravo. Allora, la facciamo venire. Bene, prego il nostro ospite. Sedaj pa vabim našega gosta, da pride tu mm, k predsedniški mizi in bomo začeli skupno delo. Bene, diamo prisrčno pozdravljamo med nami predsednika vlade Republike, Armi, Republike Armenije gospoda Tigrana Sargsjana, upam, da sem kolikor toliko pravilno izgovoril ime, ki nas je počastil svojo, svojim obiskom. E, z njim pozdravljam oziroma hotel sem pozdraviti tudi Eh, kolego, ki je predsednik delegacije, ki pa se je opravičil, ker ne more sodelovati na tem sestanku. Vaš obisk v našem odboru, eh, gospod predsednik vlade, je zelo dragocen. Odnosi med Evropsko unijo in Armenijo eh, so umeščeni seveda v širši okvir. Na vsak način pa je to tudi zunanja politika, ki torej gre za spremembo tudi zunanje politike. V nas 20. aprila bo Evropska komisija predstavila smirnice te nove zunanje politike. In naš odbor je danes dopovdan glasoval o besedilu, ki se nanaša predvsem tudi na vzhodno razsežnost eh, politike sosedstva, pri čemer posebej poudarjamo pomen tega sosedstva. Eh, gre seveda, to sodi v naše mednarodne zadeve, partnerstvo z vzhodnimi državami nam je pri srcu in pri tej politični liniji bomo seveda ostali. Tudi inštrumente, ki so nam na voljo, eh, so zelo koristni za poglobitev teh partnerstev. Kot veste, Evropska unija podpira demokratične spremembe v sredozemlju in naša politika sosedstva ima cilj, da se širijo demokratične vrednote v sosednjih državah. Tudi v vaši državi, gospod predsednik vlade, je bilo več eh, manifestacij, ki, so jih, ki jih je organizirala opozicija. Verjetno vam bodo tudi kolegi postavili določena vprašanja. Želim vas nekaj vprašati o naravi teh manifestacij in tudi o odgovoru eh, vlade na to želimo si dialog, pozitivni dialog in spoštovanje eh, torej opozicije na osnovi demokratičnih pravil, ki so nam skupne. In ob koncu še zadnja točka, ki je prav tako, prav tako pomembna, je konflikt v Gorskem Karabahu. Parlament je vedno spet poskusil ustrezno upoštevati to vprašanje, da bi prišlo tam do posredovanja, do medijacije. E, eh, vemo, da se OVSE v okviru skupine Minsk eh, prizadeva za to tudi v pogovorih z Moskvo in vsi dokumenti, ki so bili sprejeti na to temo, vseh teh dokumentih to poudarjamo in tudi podpiramo, da bi uh, armenska in azerbajčanska vlada našli mirno rešitev tega konflikta. Mislim, da sem rekel že preveč. Sem vam že vzel nekaj minut, zato ne bom dodajal, n -n, dodal nič drugega. Torej, besedimo se vašega nagovora in potem bomo odprli razpravo. Torej, imate sicer uh, uh, zagovor 10-15 minut, ampak če je več, pa tudi ni tak problem. Prosim, beseda je vaša. Dear Mr. Albertini. Spoštovani gospod Albertini, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da lahko danes nagovorim odbor za zunanje zadeve in hvaležen sem Evropskemu parlamentu, da je organiziral ta sestanek. Vsako vprašanje na današnjem dnevnem redu moramo gledati v kontekstu nedavnih dogodkov na svetu. Kaj pa je gonilna sila za temi turbulencami, krizami in konflikti na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki? Odgovor je preprost. Ljudje želijo spremembe. Že iz zgodovine pa vemo, da ne dajo vse spremembe zaželjenih ciljev. Zato menim, da je uspeh temeljnih sprememb odvisen od sposobnosti, da skupaj oblikujemo cilje in da zagotovimo, da ljudje sodelujejo pri procesu doseganja teh ciljev. Izkušnje evropskih držav jasno kažejo, kako učinkovite so demokratične institucije pri doseganju teh ciljev pri čemer pa spoštujejo temeljne pravice, svobode izražanja in pomena pluralizma in javne razprave. Armenija je zavestno izbrala evropsko pot razvoja. To je izbira, ki izhaja iz skupnih krščanskih korenin naše dediščine in odločitve, da se odmaknemo od preteklosti avtoritarnih režimov dediščina, ki je stara stoletja in sicer Otomanskega imperija in Sovjetske zveze, so močno oblikovale naše socialno obnašanje in vedenje. Demokratične reforme imajo potencial spremeniti vedenje. Začnejo pa se z izboljšanjem volilnih procesov, skrepitvijo zaščite pravic intelektualne lastnine, za zaščito pravosodnega, pravosodne neodvisnosti in spodbujanja srednjega razreda, razreda, ki so ekonomsko in socialno odgovorni voljivci in državljani. Vseeno pa obstaja vrzel med vrednotami in željami, ki jih izraža Armenija in med realnostjo današnjega sveta. V današnjem svetu se spremembe dogajajo hitreje kot kdajkoli prej. Zato mora Armenija pospešiti izvajati reform in preoblikovanje institucij. Zdaj je postalo jasno, da tehnična pomoč in finančna podpora Evropske unije bo ključnega pomena za to, da se zagotovi hiter in vsebinski napredek. V tem kontekstu je vzhodno partnerstvo Evropske unije eno ključnih orodij, ki lahko spodbudi proces preoblikovanja. Želim ponovno poudariti, da smo hvaležni za to ponudbo in res nameravamo nadalje razviti naše gospodarske in politične odnose z Evropsko unijo. Trenutno se pogajamo o pridružitvenem sporazumu z Evropsko unijo in pripravljamo se na začetek pogovorov o globokem in obsežnem protestu prostotrgovinskem sporazumu. Zaradi pomoči Evropske unije smo že začeli z izvajanjem številnih pomembnih projektov. Uspeli smo vzpostaviti pomembno in neodvisno službo varuha človekovih pravic in tudi diplomatsko šolo. Uvedli smo tako imenovan e-governance v vseh strukturah in tudi vzpostavili elektronski sistem za vlaganje davčnih napovedi še dva pomembna projekta, kot sta podpora pravosodnim reformam in podpora za dostop do pravosodja v Armeniji, trenutno že potekata. Pomoč Evropske unije in strokovno znanje njene svetovalne skupine so bile bistvenega pomena pri izvajanju gospodarskih in pravosodnih reform v Armeniji. Če predstavljam še negativne plati, naš potencial za reforme spodkupujejo realne geopolitična tveganja, ki še vedno težijo Južni Kaukaz kot prvo. Sovražna retorika Azerbajdžana, nenadzorovano vojaška poraba in želja, da bi se razrešilo vprašanje Gornjega Karabaha z vojaškimi sredstvi, še eskalirajo politične napetosti v regiji. Drugič, tuška blokada Armenije, ki se nadaljuje, zmanjšuje možnosti diversifikacije armenskega gospodarstva. Ambicije Turčije v naši regiji negativno vplivajo na mirovne pogovore o konfliktu v Gornjem Karabahu in zaradi tega prihaja do zamude pri njegovi rešitvi. In na koncu naj rečem še nekaj. Ne, da bi želel postavljati pod vprašaj prizadevanja Evropske unije za vzpostavljanje in ohranjanje mednarodnega miru in stabilnosti, želim poudariti dejstvo, da mednarodne sankcije proti Iranu predstavljajo izziv za naš potencial za gospodarsko rast. Razen Irana je edini koridor, ki danes povezuje Armenijo s prstankom sveta, je preko Gruzije. Tragični dogodki iz avgusta 2008 v naši regiji so pokazali, kako ranljivo je armensko gospodarstvo zaradi tega, ker je preveč odvisno od samo enega transportnega koridorja. Takrat smo preživeli samo s tem, da smo organizirali prevoz bistvenih eh, proizvodov preko Irana. Poostritev sankcij močno zmanjšuje razpoložljivost tega koridorja. Medtem ko so skupna prizadevanja z Evropsko unijo, da naj bi odprli turško mejo, bili neuspešni. Potencijal oziroma možnost, da bodo ponovno oživili konflikti na Južnem Kaukazu, se lahko zmanjša samo s tem, da skredimo skupno platformo vrednot. Turčija, Azerbajdžan, Gruzija in Armenija vsi pravijo, da so na evropski poti razvoja. Vemo, da učinkovite reforme v tej smeri bodo prispevale k regionalni varnosti in sodelovanju. Edina možna opcija za države v naši regiji bi morala temeljiti na vrednotah, kot so medsebojno zaupanje, strpnost in solidarnost. In vse to so temeli sodobne Evrope. Svetovna kriza je pokazala tudi, kakšni so temeljni problemi naše države. Nezadostna diversifikacija gospodarstva, neučinkovit sistem javne uprave in neenaki pogoji za konkurenčnost. Poleg tega pa je gospodarska kriza povzročila še večjo revščino in povečala tudi zunani javni dolg ter visoko inflacijo. Vsi ti dejavniki so zmanjšali naš potencial za izvajanje reform. Evropska unija pa je zagotovila precejšno podporo pri tem, kako se spopadamo s posledicami globalne finančne krize. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dovolite, da predstavim agendo za naše institucionalne reforme v nekaj točkah. Želimo ukrepiti demokratične institucije, to je na vrhu naše agende. Močne demokratične institucije, aktivna civilna družba, svoboda izražanja in pravična zastopanost so ključnega pomena pri ohranjanju politične stabilnosti. Neodvisno sodstvo lahko varuje in zagotovi demokratične pravice in svoboščine in spodbuja podjetništvo. Reforma sektorja izobraževanja je najučinkoviti način, kako povečati intelektualni potencial in kako naj pospešimo spremembe. Sodobne družbe ne moremo zgraditi brez sodobnih univerz. Enaki pogoji morajo biti zagotovljeni, zagotovljeni če želimo delujoče tržno gospodarstvo. Konkurenčnost pa je nemogoča brez davčnih in carinskih reform. Korupcija in neučinkovita javna uprava predstavljajo resne ovire za izvajanje reforme. Zato smo sprejeli program proti korupciji in zdaj pripravljamo tudi zakonodajo o razkritju konfliktov interesa. Zanesljiv program socialnega varstva bi moral prinesti s seboj tudi ustrezni zdravstveni sistem in ustrezen pokojninski sistem. Sveda razumemo, da zamude pri izvajanju reform spodkupujejo zaupanje v našo vlado. Zaupanje pa lahko spodbudimo samo s tem, da sprememo učinkovite ukrepe v zvezi s tem. Pripričan sem, da bo podpora Evropske unije bistvenega pomena za Armenijo, zato da bomo naredili drzne korake v tej smeri. To nam bo med drugim omogočilo tudi upravljanje s tveganji in pri tem, da zagotovimo makroekonomsko stabilnost. Če povzamem, naša sedanja situacija zahteva korenite spremembe in drzne pobude. Evropska unija ima pomembno vlogo pri ohranjanju miru in stabilnosti na Južnem Kaukazu, s tem, da se bolj aktivno vključi v delovanje v regiji in da spodbudi in podpira reforme. Armenija potrebuje finančno in intelektualno podporo donatorjev za to, da zapolnimo obstoječe vrzeli. Pod vodstvom predsednika Serža Sarsana ima Armenija politično voljo, da pospeši reformni proces. Zato smo še vedno zavezani nadaljemu aktivnemu in plodnemu sodelovanju z Evropsko unijo. Najlepša hvala za pozornost. Če imate kakršna koli vprašanja, sem seveda pripravljen na njo odgovoriti. Hvala. Eh, hvala, gospod predsednik vlade prvi je na vrsti gospod Vigenin, ki je predsednik naše delegacije za parlamentarno skupščino Euronest. Gospod Vigenin, prosim. Najlepša hvala, gospod eh, ministerski predsednik, pozdravljen v našem odboru. Zanimivo je, kar ste povedali, je pa situacija, v kateri se nahaja Armenija zdaj. Eh, težavna in ima vpliv na socialne in gospodarske razmere v državi. Stvari, določene stvari, eh, ki jih boste reševali, boste morali reševati v pomoči mednarodne skupnosti in eh, težave imate pri vzpostavitvi odnosov ali izboljšanju odnosov z Iranom in lahko, nimate sicer nobene možnosti v zvezi s sankcijami do Irana, ampak lahko pa imate vpliv na najbolj vročo temo v zvezi z vašo državo in to je problem Gornjega Karabaha. In v tej zvezi bi vas rad vprašal za vaše mnenje, kako lahko razložite pomankanje napredka v pogajanjih, kako Ste pripravljeni eh, se spopasti z vedno večjimi kršitvami premirja, ko ni pogajan in v vsaki konfliktni situaciji seveda ni samo ena stran tista, ki je kriva. Ali menite, da lahko Armenija ponudi še kaj več ali pa prizna kakšne napake, ki jih je storila do zdaj? Mislim, da kljub tej težki situaciji pa so vidiki glede odnosov med EU in Armenijo dobri, pozitivni, da je pridružitveni sporazum nekaj, kar vam bo pomagalo, da te odnose še izboljšate in upam, da boste kmalo lahko začeli se pogajanje o. Uh, poglobljenem trgovinskem sporazumu, s katerim eh, se bodo raznosi še izboljšali. Vprašanje za vas. Glede na te možnosti, kaj so vaši, kakšni so vaši odnosi z Rusijo, kar se tiče carinske unije? Ali ste dobili morda od Rusije ponudbo, da bi bili vključeni v carinsko unijo? Uh, ki obstaja med eh, Rusijo, Kazahstanom, Belorusijo in eh, nekaj ponudb je bilo danih tudi drugim še državam, kajti menimo, da je to nasprotno, torej, da je to nekaj, kar je v nasprotju z eh, našim torej, sodelovanjem. Kar pa se tiče olajšav, vizumskih olajšav, sem videl, da ste dobili nekaj spodbudnih sporočil od gospoda Barosa in moram vam povedati, da smo kot parlament zelo naklonjeni tem pogajanjem, da bi se začela čim prej in da bi to omogočilo armenskemu ljudstvu, da lahko svobodno obišče, obiskuje Evropsko unijo. In ker sem vodil eh, Euronest delegacijo Evropskega parlamenta, moram se vam zahvaliti za pozitivno stališče Armenije v tej zvezi in upam, da bomo v enem mesecu lahko pozdravili Armenijo in še druge štiri države v našem shodnem partnerstvu razen Belorusije na um, občem zboru Euronesta, s katerim boste imeli tudi vi več možnosti, da lahko branite svoje zamisli in ideje. In EU eh, e bo lahko zagotovila, da ne bo pozornost eh, usmerjena preveč na jug, kajti tam je še veliko problemov, ki se jih je treba lotiti z našo podporo. Najlepša hvala. Grazie, hvala, gospod Vigenin. Gospod Arlaki, prosim. Uh, Dragi predsednik vlade, pozdravljeni v našem parlamentu. Dve vprašanji. Eno je povezano s problemom Gornjega Karabaha in je zelo preprosto. Kaj je vaše stališče, kakšno je vaše stališče nasproti resolucijam Združenih narodov, um, ki se tičejo rešitve tega problema? In drugo, eh, med samo jedrska elektrarna ki pravzaprav oskrbuje, um, oskrbuje elektriko in so jo zaprli zaradi potresa, potem pa se je Armenija 2007 nekako strinjala s tem, da zapre to nuklearko in sicer pod pritiskom Evropske unije in ZDA. To, ta reaktor je najstarejši in najmanj zanesljiv od vseh reaktorjev, ki jih je Sovjetska zveza gradila v svojem času. Kaj nam lahko poveste v zadnjem razvoju na to temo? Hvala lepa. Hvala, gospod Arlaki. Gospa Lunaček, prosim. Hvala lepa. Pozdravljeni, gospod predsednik eh, vlade v imenu zelenih vas pozdravljam in sicer v odboru za zunanje zadeve. Jaz bi vas vprašala dve stvari. Prvo, je nekaj, kar je povezano s tem, kar je povedal gospod Erlaki v zvezi z jedrsko elektrarno Micamol, za katero vemo, da je ena najstarejših aktivnih nukleark in rada bi izvedela od vas, kako je z gradnjo te elektrarne, ki je zgrajena na seizmični uh, liniji, kako je z varnostnimi uh, predpisi, kajti po katastrofi na Japonskem eh, smo slišali, da je ta reaktor varen, da takšen potres ne more prizadeti Armenije in zato ljudi ne sme skrbeti in eh, med samosforev prejšnji generalni direktor je rekel, da eh, ta nuklearka ni tako zaščitena, kar se tiče uhajanja eh, jedrskih torej reakcije. Slišala sem, da nameravate graditi novo nuklearko. Ali ste kaj razmišljali eh, ali drugače začeli razmišljati o gradni nove eh, elektrar, nuklearke, kaj ti, vkolikor je zgrajena na na stiku testonskih plošč je vprašanje, koliko je to smiselno. Ali imate kakšne druge načrte za obnovljive vire energije, tako da vam ne bo treba graditi nove nuklearke? To je za vas tudi pomembno. Druga zadeva pa se tiče Gornjega Karabaha in ko ste rekli, naj bom odkrita, govorili o. Um, torej, nasilnim eh, vojaškem eh, eh, naporih Azerbejdžana o njihovim, njihovi vojski. Ampak slišala sem, da ima tudi Armenija zelo visok eh, vojaški proračun 19 odstotkov in mislim, da je to tudi prevelika. Številka. Kakšen pa je vaš pristop? Vi krivite Azerbajdžan za problem. Mislim, da je v politiki, in se upravičujem, da sem zopet odkrita, ni eh, možnosti rešiti ničesar, vkolikor krivite druge, kajti s tem ne boste nikamor prišli. Kaj menite, z vašega stališča bi bilo tisto, kar bi vi lahko storili, vaša država, da bi končali to pad situacijo, ki obstaja zdaj med eh, vašima državama. Ali si morda lahko predstavljate, da bi eh, pokazali kanček dobre volje in začeli bi eh, osvabajati te zasvojene teritorija v Gornjem Karabahu? Ali je to nekaj, kar bi lahko storili? Potem je veliko mladih ljudi, ki zapuščajo Armenijo, kaj ti menijo, da tam ni nobene prihodnosti za njih. Kako, kaj boste storili, da jih boste ohranili? Hvala lepa. Kaj ti potrebujete jih? Eh, Gospod Kilam, eh, še nekaj se jih je prijavilo za razpravo, čas pa hitro eh, teče in prosim jih, da niso daljši od treh minut. Grazie, predsednik. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani predsednik vlade, veliko čas nam je, da ste tukaj z nami, kajte Evropska unija temelji na vrednotah in Armenija je najstarejša krščanska država in predstavlja kontinuiteto teh vrednot. Zato mislim, da imate posebno mesto v, glede, v našem razumevanju vsega tega. Pozdravljam Armenijo v novšem zboru Euronesta na bodočih eh, sejah. Moje vprašanje pa se tiče reform, o katerih ste spregovorili. Kaj se vam zdijo, katere so tiste najpomembnejše reforme, kjer vam bi Evropska unija? Drugo vprašanje pa govori o investicijah, možnih investicijah v Armeniji. Kakšni so pogoji, kakšna je kakšni so davki za podjetja tam. Hvala, gospod Kelam, gospod Daf, tri minute, prosim. Um, oh, uh, oh. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik vlade. Kaj je jedro zgodovinskega in sodobnega problema s Turčijo. Poznamo zgodovino, ampak hvaležen bi vam bil, če bi nam podali sodobno perspektivo tega problematičnega odnosa. Ali menite, da je vpliv armenske diaspore, ki je zelo bogata in raztresena po vsem, razpršena po vsem svetu, ovira? vašim sposobnostim ali naporom in eh, vlade, naporom vlade, da bi izboljšali odnose s Turčijo in da bi modernizirali te medsebojne odnose ali zaznavanje drug drugega. Včasih imam občutek, da je ta diaspora bolj toksična in reakcionarna in nacionalistična kot pa kot pa so znaki ali sin, signali z vaše strani, vaše vlade. Hvala, gospod Tenok. Tri minute, prosim. Um, Hvala lepa, gospod predsednik in spoštovani gospod premije. Dobrodošli. Srečala sva se že, tako da ne bom ponavljal tistega, kar sem danes že povedal. Najprej želim čestitati za gospodarski program vaše države se je gospodarstvo res pokazalo, da se je sposobno obnoviti po velikem zmanjšanju leta 2008. In seveda si želite boljših sosedov, boljših v smislu ne tako težavnih, kot, sta, recimo, kot je recimo Iran in Azerbažan. Seveda pa so te države, kot tudi vaša, ključnega pomena za geopolitično stabilnost in tudi z vidika zagotavljanja naravnih verov. Moje vprašanje pa je, kaj lahko še naredi Evropska unija, da vam pomaga? V preteklosti sem bil velik eh, zagovornik kot poročevalce Evropske sosedske politike, da je treba denar Evropske komisije porabiti za ukrepe civilne družbe v Gornjem Karabahu. Mislim, da je bilo res nepravično, da je bil denar namenjen za Abhazijo in Južno Ositijo, ki sta tudi zasedeni ozemlji zaradi pritiskov, ni pa bilo enakovrednih ukrepov strani Komisije za Gorni Karabah. Še vedno pa me skrbijo razlogi za sovražno retoriko, ki prihaja iz Azerbajdžana. Verjetno gre tu tudi za posledice denarja, ki prihaja iz naslova prodaje nafte. Pripričan sem, da morate veliko porabiti za vojaški proračun, zlasti zato, ker imate sosede, ki pogosto podajo vojaške izjave, da obstajajo samo vojaške rešitve za nek konflikt. Vsi moramo jasno povedati, da v mednarodni sferi ne mora biti vojaških rešitev za konflikt konflikt v Gornjem Karabahu. Tega je treba rešiti na miren način. Potem pa še vprašanje v zvezi s skupino Minsk. Kaj mora narediti ali Francija naredi dovolj kot država članica znotraj te skupine? In kako bi lahko visoka predstavnica naredila še kaj več? Posebni predstavnik Evropske unije je bilo delovno mesto, ki je bilo nedavno ukinjeno. Njegovo delo je bilo obravnavati vprašanja, kot je vprašanje Gornega Karabaha. Zdaj se sicer govori o možnosti imenovanja nekoga, ki bo obravnaval ta vprašanja, ne samo Abhazijo, Južno Osetijo, Prednestnerje, ampak tudi recimo Gorni Karabah. predvsem odprta vprašanja je treba nekako razrešiti, nekaj je treba narediti. Če ne bomo nič naredili, bodo to zamrznjeni konflikti in to ne bo dobro. Šlo bo samo za to, da bomo mi čutili posledice teh zamrznjenih konfliktov in mi bomo prvi, ki bodo rekli, zakaj ni bilo narejenega več, takrat, ko je bilo to mogoče. Hvala. Hvala, gospod Tenak. Sedaj pa ima besedo gospod Kirilov, tri minute. Hvala lepa, gospod premijer, za vaš obisk. Hvala tudi za precej odkrite izjave in opise realnega stanja v vaši državi, tudi kar zadeva konflikte. Se kar strinjam z vami, da tako dolgo obdobje 20 let pad pozicije v primeru Gornjega Karabaha je čisto preveč. Sveda ste rekli, da so potrebne drzne spremembe in drzne pobude. Ta situacija ne more biti nekaj, kar bi tolerirali na dolgi rok. Obstajajo žrte na, vse, na obeh straneh. Tudi ostrostelci so na tem področju in eh, obstajajo žrtve tako na armenski kot na azerbajžanski strani. Vloga Evropske unije pri tem je pomembna. Mislim pa, da nismo uspeli doseči tistega, kar smo želeli. Zdaj bo treba začeti to. Kar pa je povedala gospa Lunaček, drži. Iz zasedenih ozemelj je treba ukrepiti civilne družbe. In seveda je čisto možno, po mojem mnenju, tudi vašem interesu, da se zaprosi Evropsko unijo, mednarodno družbo, celo Rusijo za mirovni proces, za to, da bi poskusili rešiti to vprašanje. Kaj se je zgodilo na sestanku z gospodom Medvedevom pred slabim tednom? Opazil sem, da na obeh straneh ne predsednik Azerbajdžana, ne predsednik Armenije nista podala nobenih slabih izjav. Torej, zakaj ne bi zaprosili Evropske unije in mednarodne skupnosti, naj pomaga pri reševanju konflikta? Hvala. Hvala gospod Celefranca, tri minute. Hvala, gospod predsednik. Gospod eh, predsednik vlade, v imenu politične skupine Evropske ljudske stranke vas prav prisrčno pozdravljam v odboru za zunanje zadeve. Vaša navzočnost v našem odboru upam, da ni zadnja in upam, da je to začetek vrste stikov, tako da bomo lahko nadaljevali ta dialog in se konstruktivno odzivali na, iz, na skupne izzive. Pri tem ne mislim samo na, eh, na, ta, na to pomembno telo, torej odbor za zunanje zadeve, temveč tudi na druga, naprimer plenarno zasedanje in mislim tudi na druge regije v tej regiji, eh, eh, druge države v tej regiji, ki gojijo stike z Evropskim parlamentom na podoben način. Želim vas vprašati, kaj si pričakujete od parlamentarnih volitev, ki bodo po državi. Kako vidite ta proces? Pri zadnjih eh, volitvah so bili konflikti pred volitvami in mislim, da je v interesu vseh, da potekajo volitve na čim bolj transparenten način, tako, da bo v volitvah izražena volja ljudstva. Sprašujem vas, kako se pripravljate na te volitve. En od kolegov je govoril o tem, eh, torej o pomenu armenske diaspore v tujini. Ne vem, ali armenci, ki živijo v tujini, ali imajo možnost sodelovati na teh volitvah. To je zelo veliko ljudi in to bi prav gotovo imelo določeno težo v volitvah. Pa še drugo vprašanje, kaj si pričakujete od pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo in ukoliko bi ta sporazum lahko pomagal, bil pomoč, ne samo, ko gre za tako pomembne vedgike, o katerih je govoril gospod Kelam, torej o vrednotah, ki jih vključujemo vse pridružitvene sporazume kot pomembne temelje, temveč, koliko vam to lahko pomaga tudi pri eh, premoščanju težke gospodarske situacije, eh, ki je bila še posebej zahtevna 2008. Potem seveda razvoj v Gornjem Karabahu. Ali, ali imate mogoče stike z Rusijo pri tem vprašanju in sprašujem vas, ukoliko eh, bi se lahko vključila Evropska unija bolj, da bi prišli do mirne rešitve tega konflikta. Gospod Kukan, tri minute. Thank you very much. Hvala prisrčno dobrodošli, gospod predsednik vlade, in tudi pozdravljam prisrčno člane vaše delegacije. Zelo cenimo vašo predstavitev, kako so predstavili položaj v vaši državi. Mislim, da je to bila zelo konkretna predstavitev. Kolegi so v glavnem postavili že vsa najpomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča vaša država, zato jih bom mogoče malo formuliral drugače. Ko eh, razpravljamo o situacijah v drugih državah, vidno poudarjamo pomin regionalnega sodelovanja. Situacija v vaši regiji je mogoče malo drugačna zaradi težkih eh, bilateralnih odnosov z drugimi državami. Eh, rad bi slišal tudi vaš odgovor na vprašanje gospoda Andreja Duffa, kar zadeva odnose s Turčijo, eh, tudi upoštevajoč zgodovino tega in ali menite, da bi izboljšava odnosov s Turčijo eh, lahko pomagala tudi vam na splošno pri sodelovanju s drugimi državami in ali je realistično, razmišljati, si zamisliti regionalno kooperacijo na območju, iz katerega prihajate. Gospod Kukan, hvala. Zadnji v tej razpravi pa je gospod Weigl, tri minute. Grazie, prezidente. Hvala, gospod pre. Sednik, gospod predsednik vlade, tudi jaz se vam vas želim prav prisrčno pozdraviti in seveda gre predvsem za reformo gospodarstva in tudi političnega in pravosodnega sistema. Pred kratkim sem bil v Bakuju, sodeloval na nevladni konferenci, ki jo je organizirala Evropska komisija. In tam so bili predstavniki tudi vaše države, torej iz nevladnih organizacij, ki se Eh, so zelo prijateljsko razpravljali s kolegi iz Azerbajdžana in zato mislim, da vam lahko postavim vprašanje, ali ne menite, da bi EU lahko storila več in investirala več naporov v dial neposredni dialog z uh, Azerbajdžanom, tako na ravni politike, na humani ravni, na ravni civilne družbe, kar bi pomagalo spremeniti tudi retoriko in tudi vzorce tega problema, kajti v Bakuju sem slišal veliko tudi obtožb na račun vaše države in sicer na enak način, kot ste vi danes kritizirali Azerbajdžan, torej, da gre za vojaške grožnje in tako naprej. Seveda partnerji v Bakuju so odločno rekli, da niso za vojaško rešitev, kajti vojaška rešitev ni rešitev. Želim vas torej vprašati, ali vidite možnosti za nas kot Evropsko unijo, da bi igrali bolj aktivno vlogo v tem dialogu. Moj vtis je, da skupina Minsk ni dovolj, kajti enostavno ne dosega dovolj uspehov v zadnjih 15 letih in zato potrebujemo svežo kri in tudi nove ideje. Končal bom s tem, da rečem, včasih imam občutek, da v zelo zapletenem regionalnem kompleksu, ki ste ga vi opisali in tudi drugi kolegi. Torej, zdi se mi, da majhne države, da so majhne države pogosto žrtve večjih interesov, njihovih partnerjev, tudi zaveznikov, ki so včasih nevarni. Zato naj bi se ne zanašali samo na eno veliko državo, ki vam pomaga pomoč, ki vam ponuja pomoč eh, v primeru konfrontacije. Hvala. Hvala, gospod Weigl. Sedaj pa dajemo možnost predsedniku vlade, da odgovori na ta vprašanja. Prosim, besede vam. Želim se najprej zahvaliti za postavljena vprašanja. Da vprašanja so seveda vsebovala tudi določene trditve oziroma ocene. V 12 minutah, ki mi preostajajo, bom poskusil odgovoriti na vaše vprašanja in sicer v skupinah. Prva skupina vprašanj se je nanašala na Gurni Karabah. In od vas sem dobil nekako uh, impuls, da nam želite pomagati. Uh, da nam želite pomagati rešiti vprašanje Gornjega Karabaha in to bolje prej kot eh, poznaje. Zato se vam zahvaljujem za to pripravljenost. Torej, moja vizija, kako nam lahko pomagate pri reševanju tega eh, vprašanja, kako nam lahko pomaga Evropska unija in Evropski parlament, je ta, če je nek konflikt, potem imata dve stranki različno zaznavanje tega, kako se določen problem lahko reši. In ti dve stranki se morate usesti skupaj in, se, in izpogajati sporazum. Če prideta obe strani na pogajanja in mislita, da ni možno rešiti vprašanja pri pogajanjih, temveč zunaj poga pogajanj, potem nihče ne more pomagati tima dvima stranima. To je, torej obstaja pomembno načil, načelo za rešitev tega gornjega, eh, problema v Gornjem Karabahu. Mislim, da se vsi strinjamo s tem. Mirna rešitev je edina izvedljiva opcija in če se strinjate s tem, potem je moj odgovor vam, torej kaj lahko EU lahko znatno prispeva, naslednje, EU naj bi dala jasen signal pogajalcem, da če katera od strani poskusi rešiti konflikt z nasilnimi sredstvi, potem bo mednarodna skupnost uporabila zelo stroge sankcije proti tej strani. In če bo mednarodna skupnost dala tako jasen signal, s tem, da bo rekla, da je mirna rešitev edina možnost, potem bi to bil najboljši vaš prispevek k temu, da pogajanja uspejo. Pri zadevanja eh, skupine Minsk, OVSE in tako naprej, potem tudi eh, to, to kar delajo ZDA, Rusija in Francija v eh, skupini Minsk. Mislim, da je to ustvarilo teren za mirno rešitev konflikta v gorni, Gornjem Karabahu. Kaj ti? Mislim, da uh, kompromis, ki je pripravljen, je dobro izhodišče za pogovore. Strinjam se s tistimi, ki so rekli, da če uh, Eh, da mednarodna skupnost jasen signal s tem, da reče, da vojaška rešitev ni rešitev, potem bi tudi obe strani znatno lahko zmanjšali izdatke za vojsko. Ampak, če ena stran meni, da je verjetnost in potencial za vojaško rešitev zelo visoka in veliko denarja uporabi za to, potem seveda pogajanja ne morejo biti uspešna. To je prva točka. Druga stvar, kako nam lahko pomaga Evropska unija. Če dve strani si različno predstavljate rešitev problema, to pomeni, da eh, imata obe strani tudi različno zaznavo tega, kar je pravično in to ima spet opraviti s sistemom vrednot. In s tem to želim eh, To želim povezati z drugim možnim prispevkom EU k miru v tej regiji. Rekl sem, da je najboljši način za zagotovitev miru, da se predvsem podpre skupna platforma vrednot. Če bi se lahko dogovorili za nabor skupnih vrednot, bi bilo lažje doseči dogovor o vseh konfliktnih zadevah. Iz tega vidika menim, da je samo ena možnost za napredek in sicer, da Azerbajdžan, Gruzija, Turčija in Armenija vse države izjavijo, da je za nje evropska integracija bistvenega pomena in da so vrednote, na katerih temelji EU, bistvene vrednote tudi za te države seveda potrebujemo reforme na poti v evropsko integracijo in gotovo pri tem obstajajo tudi resni problemi. Vrednote eh, za katere, ki jih eh, ki obstajajo na deklarativni ravni, so se pogosto bistveno re, razlikujejo od realnosti. In zato, če bi imeli platformo skupnih vrednot, bi to po moje bila dobra, eh, dobro izhodišče tudi za pogumno integracijo eh, v Evropsko unijo. Torej, države v tej regiji potrebujejo podporo Evropske unije. Eh, In sicer treba je predvsem spodbujati potencial reform v naših državah. Če nam bo uspelo eh, na poti evropske integracije, če nam bo uspelo eh, vključiti te vrednote v prakso, potem bo uspelo tudi rešiti ta problem. Kajti, eh, te zadeve se bomo re, eh, lotili na osnovi istih vr, enakih vrednot. Potem eh, druga vprašanja poslancev so se nanašala tudi na jedrsko vprašanje, na eh, možnost izgradnje nove jedrske elektrane in kako na to gledamo po japonskih eh, dogodkih. Seveda je to vprašanje zdaj v ospredju eh, pozornosti. Mnoge države, ki imajo jedrske elektrarne, temeljito razpravljajo o tem in seveda te razprave potekajo tudi pri nas kako bi lahko izboljšali varnost naših jedrskih elektran. Sodelujemo z vsemi mednarodnimi agencijami, ki so pristojne za varnost, energetsko varnost. To sodelovanje je zelo odprto in tudi zelo pregledno. Imamo jasen program ukrepov, eh, varnostnih ukrepov in dobivamo tudi podporo Evropske unije za izboljšanje varnosti v jedrski elektrarni. Pri tem se želim zahvaliti EU za to. In tako kot vse države, tudi Armenija resno razmišlja o varnostnih vidikih v zvezi s tem, ali naj se izgradijo nove, nove jedrske elektrane. Naslednjo so odnosi s Turčijo. Zelo smo, um, bi bili naklonjeni temu, če bi Turčiji uspela pot v evropsko eh, integracijo. Torej, želimo si imeti demokratično, dobro razvito državo, ki um, kjer veljajo tržna pravila in ki živi po evropskih vrednotah. Kajti to bi prispevalo k regionalni varnosti in to bi seveda tudi izboljšalo um, ozračje za nadaljni razvoj Armenije. V zadnjih letih se naša politika na tem področju ni spremenila. Brez kakršnih koli pogojev, smo zato, da se vzpostavijo diplomatski odnosi s Turčijo in eh, da se vzpostavijo odnosi, ki, so, eh, ki vladajo med dobrimi sosedi. In to dokazuje tudi naša pobuda, ko smo pod podpisali ustrezne protokole in predsednik Armenije je pod, povedal, da je pripravljen podpisati ta protokol v Švici, ampak in tudi ustavno sodišče Armenije je izdalo pozitivno mnenje o, proto, o protokolu. Kljub eh, velikemu pritisku na Turčijo, pa Turčija še vedno ni pripravljena normalizirati eh, odnosov z Armenijo brez pogojev. Drugo, vprašanje je povezano z eh, arminsko diasporo. Arminci so kot integralno telo. Napačno je misliti, da en del tega naroda eh, nasprotuje drugemu delu naroda, to ne vodi do uspeha. Mnoge, mnogi narodi na svetu imajo diasporo. In če uh, in, in ta narod živi po istih vrednotah, in če bi zabili um, za gozdo, če bi želeli zabiti za gozdo v ta narod, bi to bila nevarnost. Seveda so razlike v narodu, eh, različna mnenja, tako v Armeniji, kot tudi v diaspori. So različna mnenja, kako naprimer normalizirati odnose med Armenijo in Turčijo, tudi v Armeniji. Eh, obstaja opozicija k temu in eh, zgubili smo enega eh, koalicijskega partnerja ravno iz tega razloga, ker se ni strinjal s tem, da naj bi podpisali ta protokol, te protokole in da naj bi parlament ratificiral te protokole. Ne moremo reči, da je diaspora proti, Armenija pa za. Torej v narodu samem, tako v Armeniji kot tudi v diaspori, so različna mnenja o tem. Naši odnosi s strateškim partnerjem Rusijo, tudi to je bilo eno od vprašanj, to je seveda pomembno igra pomembno vlogo za Armenijo. Imamo tudi ruš, rusko vojaško prisotnost v Armeniji in to je temeljina eh, pametni in racionalni odločitvi Armenije. V naši regiji se soočamo seveda z resnimi težavami. Imamo nerešene vojaške probleme s sosedi ki imajo tudi vojaški potencial, ki presega možnosti Armenije. Torej moramo zagotoviti tudi fizično varnost našega prebivalstva. Ljudje, ki so preživeli genocid in ki podzavestno eh, čutijo, da je fizična varnost še kako pomembna stvar. in če je potreba po eh, ko ne bo več toliko potrebe po eno, po unilateralnem razpor, eh, po mm, unilateralnih razporeditvah, če potem se bo zadeva seveda spremenila. K temu bodo privedle demokratične reforme. Če bomo uspešni na tem področju, potem bo regija uh, imela veliko prednost uh, od uh, ozračja, ki, kjer bo vladalo zaupanje in potem ne bo več te vojaške prisotnosti. Kar zadeva carinsko unijo in vprašanje v zvezi s tem, uh, Rusija, Kazahstan in Belorusija razpravljajo o tem, z drugimi državami in eh, med drugim so potekala ta pogajanja tudi z Armenijo. Eh, stališče Armenije je naslednje. Mi smo članica Svetovne trgovinske organizacije. In smo v naši zakonodaji eh, izvedli vse standarde iz porazumov STO. Tudi Rusija se želi vključiti v Svetovno trgovinsko organizacijo in v zadnjih eh, letih je Rusija tudi veliko storila, da bi to dosegla. Ni mednarodnih izkušenj katerekoli države, ki bi imela uh, mejo s carinsko unijo, da bi potem prišla v to carinsko unijo. Tehnično in teoretsko to ni uh, izvedljivo. carinska unija med Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom je nekaj, kjer, um, kjer um, Armenija ne more biti članica razen, če se Gruzija pridruži. Ampak realističen scenarij je ta, da se premikamo po poti evropske integracije. Naš politični cilj je, in pri tem se opiramo predvsem na upanje, da bi ustvarili poglobljeno območje svobodne trgovine z Evropsko unijo in v to smer grejo naši napori, predvsem tudi pri izvajanju reform v Armeniji. Kar zadeva Euronest, to je bilo prav tako eno, eno od vprašanj, je naše stališče naslednje. Uh, sodelujemo in bomo še naprej sodelovali v tem zelo pomembnem procesu, kajti vidimo, da tu nastaja pomembna politična platforma, kjer lahko poslanci v parlament, parlamentov razpravljajo o skupnih eh, o vprašanjih, ki so v skupnem interesu in to lahko seveda dodatno spodbujajo spodbuja evropske integracije in seveda bomo še naprej eh, si zelo prizadevali, da bi ta struktura bila uspešna struktura. Nekaj problemov je, ki obstajajo, ki obstajajo v Armeniji. In glavno sporočilo, ki ga želim podati tu, je naslednje. Prej je nekdo vprašal o volitvah, parlamentarne volitve bodo čez eno leto in zagotoviti moramo, da bodo te volitve potekale v skladu z najboljšimi evropskimi standardi. Mislim, da je najboljši odgovor na to naslednji. Moramo pospešiti naš program reform, ki ga izvajamo skupaj z EU, da bi postali bolj demokratična država, da bi imeli zakonodajo, ki podpira tržno gospodarstvo in čim prej, ko izvedemo te reforme, večje bo tudi zaupanje ljudi v našo vlado in to bo tudi najboljša varovalka za odprte poštene volitve 2012 v skladu z najboljšimi mednarodnimi standardi. Kolegice in kolegi, žal sem s tem uporabil že ves čas, ki mi je bil namenjen. Želim se vam zahvaliti za aktivno sodelovanje, za vprašanja in pripombe. Hvala. Bene, grazie, signor primo ministro. Hvala gospod eh, predsednik vlade, eh, kolegice in kolegi cenijo vašo prisotnost. Tu seveda je ta razprava potekala na zelo odkrit način in hvala tudi za vaše odkrite odgovore. Torej, seveda, Eh, želimo, da bi storili čim več tudi na področju človekovih pravic in na drugih področjih, ki so bila tu omenjena. In prepričani smo, da bomo pri naslednjih srečanjih slišali že za naslednje pozitivne korake. Hvala in eh, veselim že naslednjega srečanja in upam, da uh, se bomo kmalo spet videli. Sedaj pa prekinjamo sestanek za pet minut in potem nadaljujemo z izmenjavo mnen s komisarjem. dear colleague please uh, sit down We... kolegice in kolegi prosim da sedete na svoje mesto da bomo lahko začeli z delom gospod komisar tako kot je že tradicija ste vedno v našem odboru, ko gre za zelo pomembne zadeve v evropski politiki. Seveda ste prevzeli pomembne naloge in hvala, da tako cenite tudi delo našega parlamenta s tem, da nas redno obiskujete. In danes bomo nadaljevali s temi srečanji. Danes nam boste predstavili partnerstvo za demokracijo in, demokracijo in skupno blaginjo z južnim sredozemljem. To sporočilo je ob, bilo objavljeno prejšnji teden. Naš odbor, to veste, se z velikim zanimanjem ukvarja s tem vprašanjem. Danes do povdan smo sprejeli dve, resula, dve resoluciji. Eno o vzhodni razsežnosti partnerstva in druga o južni razsežnosti partnerstva in ti dve resoluciji dokazujeta pomen tega pri oblikovanju naših zunanjih odnosov in seveda gre tudi za specifične kriterije pri eh, eh, na osnovi naših dodatnih pristojnosti. Prav gotovo ste že bili obveščeni o tem, da je naš odbor sprejel sklep, da, oblikoval, da bo oblikoval skupino za spremljanje situacije na eh, južnem sredozemlju, eh, tako da bi bolje izvedeli, kaj se tam dogaja in ocenili, ocenili položaj, predvsem tudi, da bi spremljali, spremljali izvajanje ukrepov, ki jih bo sprejela Evropska unija. V zadnjih eh, tednih eh, se je tam zgodil, so se zgodile spremembe, ki gredo v smer predvsem večje demokracije. To je bilo vse za uvod. Seveda si pričakujemo od vas eh, veliko koristnih podatkov za našo delo. Hvala in bil bi vam hvaležen, če ne bi govorili več kot 10-15 minut. Torej, 15 minut imate na bolj. Uh, um, uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, za to priložnost in vsekakor se veselim izmenjave mnen z, z, z, z skupino za južni, južno sredozemlje. Gospod predsednik, spoštovani člani, zadnjikrat sem bil tukaj 28. februarja in že takrat smo omenili dogodke, ki se eh, odvijajo, ki lahko še dobijo zgodovinske razsežnosti. In seveda moramo pozdraviti te spremembe, kajti eh, seboj nosijo upanje na boljše življenje v celotni regiji, večje spoštovanje človekovih pravic, pluralizem, socialna pravica in temeljne svoboščine, ki so naše osnovne vrednote. Zadnjikrat sem povedal, da so eh, zadnji dogodki eh, pač dokazali, da svet še ni zdrev za demokracijo in soočili smo bili za dejstvom, da je za demokracijo potreben čas. In demokratske spremembe, ki jih ljudje v želijo v regiji, se ne zgodijo čez noč. In še bolj pomembno je, da vemo, da gre za neko stalno borbo, vendar to ni opravičilo, da bi te reforme zavirali. In sporočilo regiji je eh, nedvoumno. Ni boljšega časa, kot je zdaj. In delo se mora začeti in tudi pospešiti. In v tem kontekstu sta komisija in visoka predstavnica eh, sprejela skupno sporočilo z načrti, v katerih smo potrdili naše sodelovanje z južnim sredozemljem, s katerim bi podprli spremembe. Sporočilo postavlja korake, ki smo jih sprejeli do zdaj in tudi inštrumente, s katerimi se lahko neposredno odzovemo na dogodke ali da podpremo tranzicijo v Tuniziji ali pa pomagamo preprečiti humanitarno krizo v in okrog Lidije, Libije. Poleg tega sporočilo tudi um, opisuje, kako lahko zgradimo novo partnerstvo, ki bo zgrajeno na pobudah, da bomo pomagali pri političnih, gospodarskih in socialnih reformah v regiji. V tri smeri bo šele naše delo. Prvo, bomo podprli demokratske spremembe in pa oblikovanje inštitucije potem eh, bomo podprli civilno družbo in spodbujali ljudi tudi k večji mobilnosti in tretjič spodbujali bomo vključujočo in trajnostno rast. Sporočilo prinaša naše poročilo, da je zdaj čas, da naredimo kakovosten korak eh, v odnosih med Evropsko unijo in Južnim sredozemljem, ki so zdaj v toku transformacije proti demokraciji. demokraciji. Gre za skupno zavezo k vrednotam demokracije, človekovim pravicam, eh, pravni državi, socialni pravici. Evropska unija ponuja partnerstvo za demokracijo in za skupno blaginjo kar lahko temelji na takšni skupni zavezi. Storiti želimo več eh, pri podpori civilne družbe, ki lahko vzdržuje človekove pravice in prispeva k razvoju demokracije in dobrega upravljanja. To je področje, kjer moramo njihovo pomoč najbolj izkoristiti razviti moramo platformo za civilno družbo, za politične stranke, za sindikate in združenja. Razmišljamo tudi o treh pomembnih političnih usmeritvah. Prvič, izboljšanje mobilnosti. E, to je zahteva naših e, partnerjev in je tudi v, v srčju prikaza, da želimo začeti novo obdobje v naših odnosih z njimi. Zato potrebujemo, torej moramo razviti nove mehanizme mobilnosti, ali naj bo to izmenjava študentov, svobodna trgovina blaga in storitev, potem stiki s civilno družbo, usposabljanje in tako dalje. Drugo, eh, želimo izboljšati dostop do trga gre za trg 200 milijonov mladih potrošnikov, ki je neverjeten potencial za izvoz, za delovna mesta in vse to se bo uresničilo samo, če jim bomo omogočili, da izvažajo, kar proizvajajo. To ni pokrito specifično v sporočilu, je pa omenjeno bilo 11. marca na izrednem. Um, sestanku in k temu se bomo vrnili. Potem gre za eh, osredotočanje na um, financiranje. Bomo omogočili našo pomoč eh, znotraj evropske sosedske politike in pogledali si bomo tudi rezerve in fleksibilnostne inštrumente. Parlament in svet že delujeta da bi zagotovila, da bo Evropska investicijska banka lahko dvignila svoje posojila južnemu sredozemlju. Vemo, da bo trajalo nekaj časa, da bomo dobili celotno sliko potreb naših partnerjev. Želel pa bi povdariti, da je sporočilo nekaj, kar presega te tri smeri. Zadnjikrat sem omenil, ko sem zadnjič to omenil, je predsednik Baroso zaprosil vsakega komisarja, da razmišlja, kaj bi se lahko storilo na njihovih specifičnih področjih. In ponosen sem, ko lahko povem, da je sporočilo rezultat eh, tega skupinskega eh, napora. 25 konkretnih ukrepov ali pobud je predlaganih, ki jih želimo v našem delu zasledovati. Tu pokrivamo področja, ki so zelo različna. Gre za socialni dialog, za razvoj podeželja, za makrofinančno pomoč, za pomorsko politiko in pa evro s sredozemskim eh, zračnim prostorom. Gre za energetsko skupnost med Evropsko unijo in Južnim sredozemljem. Svet naj tukaj tudi podozame korake na dveh, v zvezi z dvemi, dvema predlogoma. Eden je, da bi izboljšali predpise Evropske sosedske politike zato, da bi lahko uporabili sredstva iz prejšnjih let, tako imenovane ponovne tokove in sicer za sredstva, ki potrebujemo v tem partnerstvu. Tu so potrebne inovacije oziroma sredstva podpora za inovacije potem je treba spostaviti tudi nova pravila glede izvora, s tem bomo podprli ekonomski razvoj v regiji. Znotraj teh 25 predlogov je tudi nekaj pobud, ki so povezane z našo zunanjo politiko in inštrumenti pomoči. 2011-2013 obdobje, programiranje za to obdobje je tu vključeno in pa tudi vzpostavljanje ali zagotavljanje sredstev za civilno, razvoj civilne družbe. Lotili smo se vsega in naj vam povem, da bomo potrebovali vaše vašo podporo pri izvajanju konkretnih ukrepov. Ta parlament, tako individualno kot kolektivno, je bistvenega pomena pri podpori ustvarjanja političnih strank, ki lahko spodbujajo, ki lahko pripomorejo k pristnemu pluralizmu v teh državah. Potrebujemo vašo pomoč, da bomo razložili da boste vi lahko vplivali na mnenje doma, zakaj so ti ukrepi pomembni in kako bodo pomagali v naših novih odnosih z regijo. Pri vsem tem eh, je, nam je očitno, da so spremembe, ki se odvijajo v Tuniziji, Egiptu in celotni regiji, nekaj, kar se odvija v njihovem tempu in na njihov način. Tukaj nekaj gotovih rešitev ni na voljo in nihče jih ne more ljudem usiliti. To so procesi, ki jih vodijo ljudje. Vsaka država je drugačna in vsaka država bo tukaj prejela specifično, diferencirano pomoč oziroma pozornost. Zato moramo tako tehnične kot finančne eh, sredstva zagotoviti in uporabiti naše izkušnje v zvezi s tranzicijo, tako da bo to odražalo, se bo odražalo v tem diferenciranem pristopu. Ta pristop eh, bomo izvajali v naših bodočih sporočilih o sosedski politiki in glede in sicer na osnovi pregleda, ki smo ga izvedli lansko leto. Naši predlogi v sporočilu bodo usmerjeni k vsem našim sosedom in to na uravnotežen način, tako na vzhodu in na jugu. Še naprej bomo tako uravnoteženo, pozorno spremljali vsako državo, partnerico v okviru Evropske sosedske politike in eh, bomo zagotovili, da bo to delo potekalo diferencirano ne na osnovi geografskih potreb, ampak zavez vsakega posameznega partnerja in eh, ravni, na katerih se njihove ambiciozne reforme odvijajo. Naj omenim, da smo si dovolili nekaj več časa za signaliziranje sporočila o evropski sosedski politiki. Želimo prikazati, kako naj se odražata naša politika, ko bo Evropska unija ponudila več za več in kako bodo zaveze iz sporočila prejšnjega tedna izvajane v praksi obstaja vrsta pomembnih eh, lekcij, ki izhajajo iz nedavnega razvoja in dela z vzhodnimi partnerji. Maja bomo to izdali. Ko se spomnite, sem govoril o 20. aprilu. S tem bomo imeli malo več časa tudi za eh, razmišljanja partner, parlamenta o teh dogodkih. In kako naj se vse to odraža v odnosih z vsakim našim sosedom. Predno pa zaključim, naj še nekaj stvari povem o sredozemlju in o posameznih državah tam, v Tuniziji. Je eh, prehodna vlada začela s prvimi koraki, politične stranke so liberalizirane, svoboda združenja in se je razširila in volitve bodo za novo ustavno um, zbor. Ponudili smo jim podporo, zgodno podporo za demokratičen prehod in sicer pomoč pri volitvah, potem bomo podprli tudi civilno družbo in pravno državo in poiskali si bomo načine, kako bi podprli tudi tunizijsko gospodarstvo. V Egiptu smo v stalnem stiku s eh, prehodno eh, vlado. Visoka predstavnica Kathy Ashton vam bo poročala o tem kasneje in sicer o svojem obisku v Kajru ta teden, kjer je med drugim imela možnost, da se je srečala z novim predsednikom vlade upam, da bodo te spremembe pripomogle k um, vključujoči široko spredeni vladi in da se bodo mobilizirala sredstva, s katerimi bomo lahko podprli eh, delo v Egiptu. Ne bomo predlagali rešitev, pomagali pa jim bomo, ko bo Egipt pripravljen. Našo podporo egipčanski civilni družbi pa tudi stopnjujemo. Druge države v regiji so tudi pokazale zanimiv razvoj. Eh, ustavne reforme se bodo in pa referendum odvijali v Jemnu. Tudi kralj Jordanije je objavil spremembe. Evropska unija se veseli teh korakov, ki bodo pripeljali k demokratičnim reformam v obeh državah. Potem je tu še Libija. Kljub očitnim razlikam se vsi strinjamo, da libijsko ljudstvo, za njih tudi velja pravica, da oblikujejo svojo prihodnost, tako kot so to dojeli njihovi sosedi v Tuniziji in v Egiptu. V marcu je Evropski svet zavzel svoje jasno stališče nasproti Lidiji in uh, vodstvu v Lidiji. Ostali bomo skladni s to politično linijo in iščemo koordinacijo s eh, ključnimi sogovorci znotraj Združenih narodov, znotraj Arabske lige in Afriške unije. Kontakti so bili že vzpostavljeni, da bi nadaljevali eh, s predlogom eh, sveta, da bi imeli skupni vrh v Libiji, kjer bi Evropska unija, Arabska liga in Afriška unija sodelovali. Evropska unija je angažirana tudi v okviru humanitarne pomoči, tako na mejah z Libijo, kot tudi znotraj države. Države članice so mobilizirale 71 milijonov evrov pomoči in še nadaljna pomoč se eh, zbira. Storili bomo eh, čim več, da bomo zagotovili eh, vrnitev državljanov tretjih držav, ki so zbrani na tunizijskih libijskih mejah. In kljub poročilom je kapaciteta za evakuacijo nižja, torej pod tem um, prilivom beguncev, ki se bo še večal. In vojaška, vojaške, vojaški podvigi se zdaj razvijajo v korist uh, Gaddafija. Nadaljni dogodki pa se bodo odvijali tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov, kar pa ne pomeni, da Evropska unija ostaja neaktivna. Evropski svet je jasno povedal, da mora polkovnik Gaddafi zapustiti svoje mesto in to ima pomembne posledice glede naše politike nasproti Libiji. Ohraniti moramo sporočilo, če nosiva odprto, pa moramo tudi zagotoviti večji pritisk na sedanji režim in razmišljati moramo o možnih scenarijih v bodočih mesecih. Svet razpravlja nadaljne omejitvene ukrepe nasproti eh, ali za Gaddafijev režim, da bi zmanjšali vire, ki so na voljo režimu. To so opcije, ki bodo negativno vplivali na nove eh, situacije, vendar moramo biti konsistentni s stališčem Evropskega sveta. Bolj intenzivno pa se moramo vključiti v dialog z op libijsko opozicijo. In končno, Evropska unija pregleduje tudi možnosti, kako bi lahko izvedli nove ukrepe, eh, torej skupne zunanje varnostne politike. Soočamo se z zgodovinskimi izzivi in Evropska unija ima odgovornost, da se na te odzove in računamo na sodelovanje parlamenta, zato da bo Evropska unija sprejela ustrezno politiko in okrepila obstoječe inštrumente. Tako da bomo te izzive lahko premagali. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. 14 se jih je prijavilo za razpravo in pol ure časa. Za razpravo in tudi za odgovore komisarja. Zato se morate držati časa. Najprej ima besedo gospod Panceri, ki je predsednik delegacije za sodelovanje z državami Magreba. Dve minuti, gospod Panceri pravi, da verjetno niti dve minuti ne potrebuje. Torej, želim povedati naslednje. Če bi imeli eh, Oskarja, bi on bil eh, iz vrst komisije eden glavnih kandidatov za Oskarja. Ampak to sedaj eh, obrobo, torej pred eh, nekaj, danes smo razpravljali o teh temah. Zdi se mi, da to, kar sprejemamo, odločitve, ki jih sprejemamo, da so mogoče uporabne za Tunizijo, kajti Tunizija se eh, spreminja, je v obdobju tranzicije. Imam določene dvome o Egiptu, kajti ne vem, kakšen bo rezultat referenduma čez nekaj dni. Mogoče bo ta rezultat negativen glede na eh, eh nadaljno eh, dogajanje. Pri Libiji pa, smo, pa se soočamo s katastrofo. Eh, Evropa ne igra nobene pomembne vloge pri tem. Ne gre samo za izgubo verodostojnosti na mednarodni ravni, temveč lahko bi se zgodilo, da eh, elokventnost Gaddafija postaja referenca za mnoge druge države. Mislim za, na Alžirijo in Sirijo, ki eh, niso tak glasovali za območje prepovedi eh, prelitev in ki sta mogoče tudi naklonjeni Gaddafiju. Torej, so tveganja in prvo tveganje je, da razočaramo civilne družbe v Severni Afriki. To je resen problem. Drugo tveganje pa je tudi razočaranje javnosti v Evropi, kaj ti vidijo, da besedam nikakor ne sledijo dejanja in to postaja velik problem. In pobode uh, eh, za sredozemske države izgubljajo politično težo, ki naj bi jih imele. To se, tega se bojim. Tudi to, o čem razpravlja komisija, torej določena pogojnost, uh, to je sicer inteligenten pristop, ampak eh, težko bo najti tudi sogovornike, ki se bodo strinjali s tem pogojevanjem. Hvala, gospod Paceri, gospod Salafranka, dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi komisarju, da ste prišli sem in poročali o nedavnem sporočilu, ki je bilo sprijeto. Prav je, da razlikujete med kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji. Gre za združenje in združevanje za demokracijo. Zajema tudi kar nekaj dobrih pobud, naprimer ta instrument za civilno družbo znotraj sosedske politike, potem združenje in vključevanje EBRD-ja in Evropske investicijske banke pri zagotavljanju sredstev. Sporočilo je zajeti še nekaj drugih vprašanj, naprimer tudi vedno večja liberalizacija trgovine v okviru prostotrgovinskih sporazumov. Ampak seveda moramo postaviti tudi pogoje. Lahko bi temu reč, rekli, dobili boste več, če zagotovite več, naprimer, političnih reform bolj bo Evropska, Evropska unija vključena tudi vanje. Imam pa nekaj vprašanj. Najprej rekli ste, da moramo ponovno preučiti možnosti financiranja. Govorili ste o strateških rezervah, ki bi jih lahko uporabili. O kakšnem redu velikosti govorimo tukaj? In kot drugo, pri komisiji gre za politično organizacijo in sami ste omenili dve državi, ki sta podali no, pri Združenih narodih, gre za politično organizacijo in rekli ste, da sta dve državi podali nekaj predlogov na Združene narode. Tudi sin Moamerja Gaddafija je bil kar aktiven. Zanima me, kakšen je vaš pogled na te vprašanja. Hvala, gospod Salafranka, gospa De Kajzer, ki zastopa uh, De Vigenina. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, podobno kot kolegi, sem tudi jaz zadovoljna, da ste sprejeli v komisiji to sporočilo Prav je, da pravite, da je demokracija želja vseh ljudi, civilne družbe in prebivalstva v celoti. To je zelo pomembno. Več demokracije potrebujemo in več razvoja. No, vsem tem pa moramo pogledati dlje od teh besed. Že kolega pred mano je govoril o pobudah, ampak tukaj ne gre za revolucijo za demokracijo, ki si jo želi civilna družba, želi si tudi rast gospodarstva in vse to je del sporazumov, ki so že sklenjeni s temi državami. Med vrsticami bi lahko brali, da gre za podobo Evropske unije, da smo to postavili na kocko. Manjka pa izvajanje besed, ki so že na papirju v teh sporazumih. Okrepiti je treba izvajanje. Zakaj gre pri vašem predlogu? V bistvu želite samo popraviti napake. Zanima pa me, zakaj je sploh prišlo do teh napak. V tem sporočilu imamo tudi veliko dobrih besed, ampak kako bodo ti mehanizmi se izvajali v praksi? Kako bomo popravili napake, ki so bile narejene v preteklosti? Veliko je besed, pa malo dejanj. Kdaj bomo prišli do kulture dejanj? Tudi Evropski parlament bi želel sodelovati pri izvajanju in se vključiti v vse te merljive rezultate. Kolikrat smo že sprijeli resolucije povezane z libijsko vlado, pa do sprememb ni prišlo. Zanima me, če bi morali raje vzpostaviti nove kontrolne mehanizme, zato da bomo lahko dosledni pri svojih besedah in pri tem, kako se te prenašajo v prakso. Na ta način bi se izognili napakam. Tokrat me je prav sram, da sem evropska poslanka. Zdaj pa gospod Vajgan. Eh, gospod komisar, sam sem član komisije za spremljanje dogajanj v, v južnem mediteranu in danes bomo imeli prvi sestanek in verjamem, da se bomo v prihodnem času precej srečevali tudi zahvaljujoč vaši dobri volji, ki jo kažete za izmenjavo mnenj s parlamentom. E, malo sem zaskrbljen, ker se mi zdi, da je vaš govor nekako izvenel kot rekvijem za, za libijske revolucionarje, za te, ki so ki so vse, kar lahko en človek eh, stavi, eh, stavili na kocko. Zdi se mi, da moramo narediti nekaj več. Danes smo imeli v, v plenarni dvorani nekaj eh, apelov v tem smislu, da ne, bomo, ne smemo zapustiti Libico, tako kot je Evropa zapustila Mađarsko 56. leta in kot je zapustila špance španske republikance v tridesetih letih eh, ni veliko kar lahko v tem trenutku storimo ampak mislim da je neka ideja varne cone za, za eh, tisti del, ki ga še obvladujejo eh, uporniki proti Gaddafijem režimu, Eh, neke vrste formula, ki bi jo mogoče bilo eh, še uveljaviti. Eh, vemo, da pri recimo Srebrnici status varne cone ni prinesel nič dobrega tistim, ki so bili noter, ampak to v glavnem zaradi napake, ki, jo, ki je bila narejena na strani Zahoda. Tako da ta je, to je ena ideja, ki se mi zdi, da bi bila vredna v teh dneh še resnega razmišljanja. Eh, in mogoče bi se jo dalo realizirati tudi v okviru eh, naše CSDP. Eh, druga stvar, ki bi jo rekel, je to, posvetili bomo veliko pozornosti še drugim državam, ki jih danes ne omenjamo, recimo ne moremo se sprijazniti s tem, kar se dogaja v Bahrajnu. Prvič. Drugič. Moramo pozdraviti demonstracije palestincev, ki hočejo praktično zamenjati politične elite takoj bom končal gospod predsednik eh, mislim da moramo tudi ko načrtujemo finančna bremena evropske unije vedeti kdo jih bo plačeval razen nas kdo bo škodo plačeval na bližnjem vzhodu razen nas evropskih evropske unije hvala lepa Gospod Tenok, dve minuti. Uh, hvala lepa predsednik in komisar, čestitam za prvo izjavo v tem odboru o tem izjemno zahtevnem projektu. Mi seveda podpiramo prehod v večstranskarsko demokracijo v arabskem svetu, ampak prejšnji teden je začasna ali prehodna tunizijska vlada oziroma volilna komisija zavrnila registracijo dveh islamističnih strank zaradi tega, ker je rekla, da sta neustavni. In tu gre za očitno diskriminacijo žensk in nemuslimanov. Podpreti moramo tunizijsko civilno družbo. Seveda pa ne moremo imeti strank z ekstremističnimi pogledi. Podpiram neke vrste maršalov načrt za Tunizijo in Egipt. Menim, da je to koristno. Paziti pa moramo na stroške, pa tudi pri preusmerjanju sredstev iz sredstev, ki so že namenjena drugim regijam. Če bo prišlo do kolapsa gospodarstev v tej regiji, v teh državah, bo prišlo do ogromnega priliva priseljencev v Evropsko unijo. Finančno je treba pomagati ljudem, da se prebijajo skozi to težko prehodno obdobje. Diktator Gaddafi in njegovi psihopatski sinovi ne smejo prevladati če bo tako, bo prišlo do humanitarne krize, po drugi strani pa tudi do varnostne nočne more za nas na zahodu. Države Evropske unije so zaenkrat uspele spremljati dogodke in paziti je treba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 Gaddafijevim tolpam. Zdaj pa smo kar obupani, saj so pozivi in podpora Evropske unije libijskim upornikom nezadostni. Hude posledice so lahko, če pride do hudih posledic tudi za ljudi, če pride do uporabe bomb. Ne bo umrla samo demokracija, ampak bo šlo za širše posledice. 8000 ljudi je zdaj prijelo status beguncev v okviru tripolijskega UNHCR-a. In ti ljudje se ne morejo vrniti v državo poreklo. Zato je treba najti države, ki bodo sprejele te ljudi. In Evropa se ne more promovirati kot gostiteljica teh ljudi, saj ni varno zavetje za nje. Želimo si ohraniti demokracijo, oziroma zagotoviti demokracijo za ljudi na Južnem Mediteranu. Dve minuti. Gospod Kontis, dve minuti. Efharsto, kjer je proedre, kjer je fulle, lipame poli. Al... Hvala, gospod predsednik, gospod Füle, zelo mi je žal, ampak mislim, da še niste razumeli, da ukrepi in dokumenti Evropske unije niso v skladu z realnostjo. Če si ogledamo to, kar se dogaja politično v Evropski uniji, predvsem v odnosih z sredozemljem, niste govorili o odnosih EU s temi državami. Jaz sem si natančno ogledal 15 ukrepov, o katerih je razpravljala komisija in ki se nanašajo na te države in moji občutki so bili naslednji. Do pred kratkim je Evropska unija sodelovala s temi diktaturami in jih podpirala. In zato je Evropska unija pravzaprav tudi soodgovorna za današnji položaj in bi bila tudi soodgovorna za odstranitev teh diktatur. Sedaj pa se nekako prepusti, da se stvari eh, razvijajo same. Ne postavljamo zahtev, temveč eh, dopuščamo, da se stvari dogajajo same. Ne vidim prave strukture v delovanju Evropske unije, gospod Füle. In ta politika polna napak do te regije se ne popravlja niti sedaj. To je moj občutek. Želim povedati pa še nekaj. Dejstvo se precenjuje, da se te izjave ne nanašajo samo na večletne diktature, temveč gre tudi za ekonomska vprašanja, za življenje ljudi. Ljudje si želijo boljšo gospodarsko prihodnost, boljšo prihodno, prihodnost na splošno. Ukrepi EU pa ne gredo v to smer. Pa še zadnja točka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 tega ne jemljemo dovolj resno. Sedaj pa Brida eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim eh, omeniti nekaj, kar sem opazoval. Mislim, da se vsi strinjamo, da je partnerstvo na področju par, eh, gospodarstva s civilno družbo in tako naprej pomembno. Ampak razen tega sporazuma, in to so povedali tudi že drugi kolegi, naj bi bolje določili kakšne kriterije, kakšnih kriterijev se želimo držati. Želim povedati dvoje najprej o diferenciranem pristopu do različnih držav. Sprašujem vas, ali naj bi v bližnji prihodnosti sprejeli nek projekt o partnerstvu, torej nek vozni red časovnica za boljša partnerstva s temi državami. Dokument Evropske, unije, Evropske komisije govori o napakah, vendar manjka strategija za boljši razvoj. Um, gospod komisar vaš dokument je zelo dober ampak ne bo vreden papirja na katerem je to napisano če ne bomo uspeli pri libiji gospe ešten pa morate povedati da gre lahko na misije kjer bo ugotavljala dejstva na drug konec sveta in lahko kar tam ostane če ne bomo preprečili Gaddafijevemu režimu, da prihaja do pokolov proti svojimi ljudmi. Omenili ste podjetja. Evropska podjetja se očitno bojijo zamrznitve sredstev, ampak javno mnenje treba poslušati. Ne smemo, ne smemo počakati. Delovati moramo pri Libiji, pri Bahrajnu, o katerem ne govorimo nič. Delegacija tega parlamenta gre tudi na misijo v Egipt in prej je sodelovala z Mubarakom. No. Poleg tega, kar so povedali še drugi kolegi in kolegice pred mano, No, vsi so bili v stiku z ljudmi, ki se borijo za demokracijo. Parlament je že doslej igral pomembno vlogo in tudi komisija lahko to zagotovo izkoristi. Hvala. Milan Mon, eno minuto, prosim. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Pozdravljam dejstvo, da je evropska sosedska politika zdaj predmet preoblikovanja. Šel sem nehitro skozi dokument, ampak pozdravljam dinamično stališče v zvezi z revolucijami, ki potekajo. Dodelitev naprednega statusa bo verjetno koristna. Pa še nekaj. Podarili ste trgovino. Razumem, da je trgovina, način ustvarjanja blaginje na obeh straneh sredozemlja. Vseeno pa ni nič manj pomembna tudi politika evropskega vlaganja, finančni tokovi. In mislim, da bi si morali prebrati poročilo, ki smo ga sprejeli prejšnji teden o kmetijstvu in mednarodni trgovini, ki je bilo deležno široke podpore. Veliko kmetov v Evropi, boste videli, se pritožuje nad tem, da veliko politik gre njim v škodo. In da pozivajo k večjim zdravstvenim in varnostnim standardom. Pogledati bi si morali torej to poročilo in primerjati, kako se čutijo diskriminirani v primerjavi z drugimi sektorji. Zdaj pa gospod Krilo. Ja, gospod komisar. Čisto na kratko, nasplošno imate našo polno podporo glede vaših predlogov. Naj samo dodam nekaj pomisleko moži kolegov. Prosil bi za realistični scenarij. Zdravo, poglejmo si. Čez nekaj dni bo Gaddafijev režim prišel do Bengazija, ki je še vedno postojanka upornikov. Kaj se bo zgodilo? Prišlo bo do rek in potokov krvi. Ameriške ladje so že v obaljnih vodah pred Bengazijem. Zanima me, kaj bodo politiki rekli takrat. Dve možnosti sta. Ena je, da se začne, da se vključimo v spopad, zato da se pomaga ljudem. Druga možnost pa je, da tem ladjam rečemo, da se odmaknejo, kajti če bodo samo tam in samo opozovali, kaj se tam dogaja, bo nekaj groznega za nas. Hvala, gospod Kirilov. Gospod Ungurjanu, eno minuto. You, Hvala, gospod predsednik. Komisar, 16. februarja je nekaj držav podpisalo pismo naslovljeno na Lady Ashton. V tem pismu je bilo predlagano, da naj bi sredstva namenjali več na jug sredozemlja na račun vzhoda, vzhodne dimenzije. Ampak na podlagi statistike vidimo, da to meče precej negativno luč na vse to. Kakšna je vaša analiza te pobude, tega pisma in kakšen pliv bo to imelo na sosedsko politiko? Eh, Hvala, gospod Ungurjano. In zadnji je na vrsti gospod Lohpihler. Eno minuto. Danke, eh, Hvala, gospod eh, predsednik. Torej, osnovne poti za vašega dokumenta smo poznali in smo razpravljali tudi v odboru za človekove pravice, vendar nismo imeli določenih odgovorov na vprašanja. Naprimer, kaj, pri, kaj z begunci iz Eritreje, kjer je UNHCR rekel, da mora EU pomagati pri evakuaciji. Razen tega opisujete v programu naloge Frontexa, da naj ščiti meje in obenem tudi pomaga. In kako je to v skladu z novico iz Financial Times, da je Italija zavrnila ladjo iz Libije, torej iz države, kjer poteka državljanska vojna. Sprašujem vas, kaj lahko storite, da bi begunce iz območij, kjer poteka državljanska vojna, tudi sprejeli v Evropi kot begunce. Hvala. Sedaj imamo še 4 minute do konca. Sicer pa mislim, da lahko damo komisarju 15 minut in bo v 15 minutah odgovoril. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. Uh, I... Hvala, gospod predsednik hvala, e, predvsem tudi za input z vaše strani in za vprašanja, ki ste jih postavili. Mislim, da je pošteno reči, vedno spet, da to, kar čemer smo priča v, na jugu, da je to zgodovinskih razsežnosti in tudi razmišljanja v Evropski uniji in v prestolnicah eh, držav članic v Bruslju, v svetu, v komisiji in tudi v parlamentu, mislim, da imajo podobne značilnosti in tudi, tudi upam. Kar nekaj vprašanj se nanaša na to in prepričan sem, da boste eh, ta vprašanja bolje postavili Cathy Ashton. In morate razumeti, da sem jaz pristojen za pristop skupnosti in da in sem tudi naklonjen številnim pripombam, ki sem jih danes slišal, ampak v teh okoliščinah je zame težko to komentirati. Vi pa prav tako veste, da se ne bojim uporabiti vsako priložnost, sicer v omejenem obsegu in tudi brez kakršnih koli političnih preferenc, da razpravljam o teh zadevah na zelo celovit eh, način. Poročilo, ki ga danes predstavljam, je se nanaša na prihodnost in to mi je tudi všeč. Jaz sem podal danes komenta nekaj komentarjev in tudi že prej o načinu, kako tu in tam sprejemamo neke majhne kompromise in kako je naš pristop včasih kratkoročnega značaja, ampak opiram se predvsem tudi na vašo podporo. Uh, neke vrste tudi partnerstvo za spremembe tudi v komisiji in v parlamentu, da bi tokrat sprejeli pravilne ukrepe. Kaj moramo razumeti? Videti moramo, da s tem sporočilom o sredozemlju odgovarjamo samo na lahka vprašanja, na vprašanja, kaj je pripravljena storiti Evropska unija in kako daleč je pripravljena iti v primeru, da južno sosedstvo države, ki so obrale pot demokracije in demokratičnih sprememb. Torej, s tem se ukvarjamo. So pa seveda tudi še bolj težavna vprašanja, kaj star, storiti z državami, kjer temu ni tako, kaj storiti z državami, ki ne razmišljajo o tako temeljitih reformah v njihovi regiji. In mislim, da je za nas vse dobro, da razumemo, da je sporočilo, ki ga sprejemamo, da to ni ločeno sporočilo, temveč gre za eh, revizijo evropske sosedske politike in to je proces. To je nekaj kontinuiranega in iz tega procesa naj bi dobili tudi odgovore na bolj eh, zahtevna vprašanja. In upam, da se ne bomo bali odgovoriti tudi na vprašanja, o katerih sem že govoril v tem odboru verjetno več kot enkrat, torej kaj bo končni cilj tega partnerstva. Eh, tako kar zadeva eh, jug, kot tudi vzhod. Gre torej za ta kompleksni pristop, ki ponuja tako inštrumente, kot tudi neko strateško vizijo, kakšne mehanizme bomo imeli, da bomo tokrat uspešni. Ena stvar je moje angažma in moj, moja zaveza in tudi moj, moje tesno sodelovanje s tem odborom. Drugi element je m, mm, predanost celotne komisije eh, ciljem tega sosedske, sosedstve, pol, sosedske politike. Vsi komisarji in tudi komisar Barroso so rekli, da bo eh, vzpostavljena tudi še druga skupina, ki se bo ukvarjala s tem, eh, s, s, sosedskimi vprašanji in vesel sem, da politika sosedstva ni samo v mojih rokah, temveč da vedno več eh, drugih komisarjev se prav tako s tem ukvarja. Prvič eh, v postlisabonskem času imamo možnost, da naš denar eh, uporabimo za to, kjer so naši glavni interesi. Torej, da naj ne bi bilo preveč um, inštrumentov, ki, med seboj, ki med seboj tekmujejo. Razširjamo tudi um, storitve um, službe za, zunan, za zunanje delovanje in uh, pravzaprav potekajo vsak dan konsultacije interaktivno, da bi zagotovili, da so ustrezno upoštevani naši interesi in tudi naše vrednote v tej politiki. Danes sem v kolegiju vprašal predsednika komisije in tudi um, druge komisarje, da naj se, oziroma sem jim rekel, da naj se posvetijo izvajanju tega sporočila Z 8. maja torej treba je pripraviti konkretne ukrepe za vsa področja in tudi povedati, kdo je v komisijo, komisiji odgovoren, eh, kakšno časovnico bomo predvideli za izvajanje teh ukrepov. Razen tega sem prosil kolegi, da eh, se izreče za ustanovitev usmerjevalne skupine, ki bo zagotovila, da bo 25 instrumentov dejansko tudi izvajanih in sicer na usklajen način v tem, tej usmerjevalni skupini bo do seveda zastopani predstavniki službe za zunanje delovanje in tudi komisije. Razen tega smo danes začeli s pomembnim in tudi potrebnim procesom, ki bo trajal kar nekaj časa. E, gre za nacionalne indikativne programe e, za vse naše sosede. Začeli smo s jugom, ampak to si bomo, e, tega se bomo lotili tudi za vzhod. Torej, gre, treba se, se vprašati, ali tehnično in finančno pomoč res nudimo tam, kjer si želimo. Če ne, pa je treba uh, spremeniti uh, poudarke in rad bom prišel tudi še pozneje v Evropski parlament in se z vami pogovarjal o tem, tako da bomo zagotovili, da eh, boste tudi vi imeli zaupanje v to, kar eh, pripravljamo. In da boste imeli tudi možnost, da poveste svoje mnenje o tem in so odločate o tem. On nek, gospod Salafranka je povedal nekaj o reviziji financiranja. Torej, kar zadeva sprostitev sredstev za kratkoročne potrebe, pa Eh, se želimo fokusirati predvsem tudi na nacionalne indikativne programe. Tu pa ne gre, gre za maj, majhne denarje. Z, gre za 4 milijarde evrov za obdobje 2011 do 2013 za celotno regijo. Razen tega eh, gre tudi za proračunsko postavko 4, torej ne gre za rezerve tu ni tako, da bi denar bil tu in tam in samo čaka, da ga uporabimo, temveč eh, seveda eh, si ogledujemo sedanje programe in eh, preverjamo, ali so v skladu s potrebami in kje bolj potrebujemo denar v sedanji situaciji. Torej, ali je bolje, če denar uporabimo za sosedsko politiko ali za kaj drugega. Mislim, da je prehitro zdaj že eh, kaj povedati o, o morebitnih rezultatih te razprave, ampak nekaj denarja, o katerem govorimo, je kar, eh, torej gre kar za precejšnje vsote. Obstaja pa tudi še četrti vir denarja in sicer partnerstvo mednarodnih finančnih inštitucij, eh, za katero kar se trudimo, da bi našli tudi inovativne poti, inovativne možnosti financiranja, boljša uporaba um, inštrumenta za vlaganje v sosedske države in tako naprej. Ampak eh, torej restrukturiranje in revizija procesa poteka in prvo, kar bom storil, je, da vas bom že k malu kontaktiral in vam tudi povedal, uh, od kje naj bi vzeli ta denar in za katere vsote gre. Uh, potem eh, vprašanje o mehanizmu. Tri možnosti so za zagotovitev, da bi mehanizem bolje deloval. Seveda vsi razmišljamo o tem, vendar ne, torej ne samo kot birokrati v Bruslju, temveč tudi v državah članicah in upam, da bodo dramatične spremembe, s katerimi se soočamo, eh, da bodo privedle do tega, da bodo pravilnim besedam sledila tudi pravilna dejanja. In tokrat sem prepričan, da imamo mehanizem in da imamo tudi eh, ideje, kako to eh, pravilno izvesti. Evropski parlament pri tem igra, se mi zdi, zelo pomembno vlogo. To o tem ni nobenega dvoma. Gospa flutre je med drugim uh, vprašala o posebni skupini za begunce, o no, posebnem statusu beguncev. Jaz nisem bil na Evropskem svetu petek, ampak vem, da so prejšnji teden v kolegiju uh, se ukvarjali s tem. Komisarka Georgijeva se je zavizala, da bo kontaktirala države članice, tako da bi našli rešitev, da bi eh, pomagali čim več ljudem. Verjetno boste na osnovi tega, kar sem rekel, menili, da trenutno nisem naklonjen temu, da bi denar premestili iz eh, vzhodnega partnerstva na južno sosedstvo. Ampak mislim, da ste razumeli, da sem za to, da uporabimo denar tam, kjer se izvajajo ukrepi in pri tem mislim na reformni proces, demokratično tranzicijo in upam, da ko Evropa v celoti razmišlja o spremembah na jugu, da se tako razmišlja tudi v vzhodnih partnerskih državah in da bodo seveda tudi na najboljši možni način uporabili sredstva, ki so jim na voljo. Potem zadeva človekovih pravic in to je bilo eno od zadnjih vprašanj. Mislim, da je to vprašanje v tem kontekstu zelo pomembno dal sem že signal, da sem pripravljen tudi vzpostaviti stike z odborom za človekove pravice, tako da bi ta element v sosedski politiki postal, dobil še večjo težo, tako da bi tudi, tudi to zastavili na pravilen način. In s tem mislim, da lahko končam svoj, svoje odgovore. Zelo precizno ste odgovorili, torej mislim, da ste vi med komisarji, ki uh, um, ste se izkazali kot zelo učinkovit sogovornik našega odbora. In zelo zadovoljni smo s tem, da ste večkrat že prišli v naš odbor in da ste pripravljeni za te razprave. Mislim, da je ta, to srečanje ponovno bilo zelo koristno in veselimo se že naslednjih. Želimo vam vse najboljše. Uh, v vaših prizadevanjih in tudi v sodelovanju z nami. Upam, da ste tudi vi iz te razprave dobili nekaj zanimivih spodbud, pobud eh, in eh, tako, da boste mogoče, da vam bodo koristile pri izvajanju vaših pristojnosti. Sedaj pa zaključujemo to sejo in se dobimo spet 22. marca ob 9.